your colleagues. Sledi sporočilo tolmačev. Danes poteka 37. dan naših protestnih ukrepov z oprne ravnotežene in nepoštene delovne pogoje, ki nam jih je enostransko osilila uprava Evropskega parlamenta. S obžalovanjem vas obveščamo, da bomo s tolmačenjem prekinili točno v predvidenem koncu sestanka. Hvala za razumevanje. Z nami je Elke König, Zadnjič je bila v odboru 20. marca, pozdravljena ponovno tukaj, danes predstavlja letno poročilo odbora za reševanje za leto 2017. Ko nas je obiskala pred letom dni, je SRB preživel prvo krizno obdobje po ustanovitvi in veseli nas, da. Težave v zadnjih mesecih niso bili niso bile tako velike kot v preteklosti, marsikaj eh, se je razrešilo. Je pa prišlo do pomembnih dogodkov, naprimer eh, se je Evroskupina in Evropskega sveta prejšnji mesec, kot veste, je bil eh, dosežen dogovor o ESM kot o varovalnem mehanizmu. No, to sicer ni nič strašno novega, ampak vseeno imamo veliko konkretnih elementov, ki jih je treba še definirati. Gre tudi za vprašanja upravljanja in eh, tu bo na to se pokazalo, če bo to program ali varovalni mehanizem. Nekatere zadeve je treba torej še eh, definirati. Danes smo začeli z dialogom. Um, s dialogom o uh BRRD in ESRB, izvoli, Elke, beseda je sedaj tvoja, marsikaj eh, bo predmet razprave. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke. A sem sama zadnja ovira med vami in eh, politnim odborom, ne vem. Če se ne motim, eh, vas čaka tudi obisk ZDA pred politnim dopustom. V vsakem primeru pa sem vedno z veseljem tukaj v vaši sredi. Danes ste me povabili na sejo, da predstavim poročilo o letni dejavnosti za leto 2017, ampak leto 2017 je na nek način že daleč stran oziroma tako se nam zdi. Zato bi rada izkoristila to priložnost in izpostavila nekatere aktualne eh, teme. Nekatere teme ste že sami omenili, rada pa bi podala tudi svoje komentarje, kar eh, se tiče svežnja za zmanjševanje tveganja, kot mu eh, pravimo. Podal bom tudi komentarje glede nekaterih drugih dosjev. Bom kar začela. Dejali ste že, da je SRB lani 6. junija obravnaval prvi primer reševanja, reševanja banke Banco Popular v Španiji in to je bil ključni dogodek v tej fazi. Pokazalo se je, da je enotni odbor za reševanje sposoben učinkovito uporabljati obstoječa pravila in izvajati mandat, tako da zagotovi uh, reševanje brez težav z minimalnim učinkom na realno gospodarstvo, finančni sistem in javne finance zadevne države članice in tudi onkrati države članice. Marsikaj je še treba narediti in vrnila se bom k vprašanju eh, Banko Popular tudi v letu 2018, ampak mislim, da eh, je to treba izpostaviti. Reševanje lahko zagotovi finančno stabilnost in to se je tudi zgodilo v tem primeru. Leta 2017 v istem času, smo veliko naredili, kar se tiče eh, načrtovanja, reševanja eh, v okviru naših pristojnosti in spet v okviru eh, našega mandata zagotavljamo, da banke dejansko postajajo rešljive. To je seveda projekt, ki traja več let, ampak naredili smo prve korake. Ob koncu lanskega leta smo objavili našo politiko MREL, ki bankam, državam članicam in vsem ostalim deležnikom, upnikom in podobno daje jasne smernice, v katero smer gremo in kaj pričakujemo od bank v naslednjih letih. Poleg tega smo sprejeli eh, vrsto drugih politik in smernic, ki smo jih tudi objavili. Sprejeli smo zavezujoče cilje MREL eh, na konsolidirani osnovi za najpomembnejše bančne skupine. To pomeni, za več kot 80 odstotkov eh, bančne aktive v bančni uniji. Dali pa smo tudi informativne eh, cilje na mizo eh, vsem ostalim bankam. Zagotovim vam lahko, da industrija to dobro razume in nima smisla, da čakamo na zavezujoče cilje, če vemo, v katero smer eh, Eh, področje gre in če vemo, da so trgi na to pripravljeni. Prizadevamo si za eh, ustrezno delovanje sklada in s tem prehajam na letošnje leto. Ob, konca, eh, do, ob koncu junija so organi v državah članicah zagotovili eksante prispevke v višini 7,5 milijarde, kar pomeni, da ima sklad sedaj približno 25 milijard sredstev, s katerimi razpolaga presenečili, presenetili smo industrijo, vsaj do določene meri, s tem, da smo povečali prispevke letos v primerjavi z lanskim letom. Ampak mislim, da je to pozitiven eh, učinek. Rast eh, lani je bila približno 3 odstotna in če smo doseči, eh, želeli doseči cilj enega odstotka pokritih depozitov, potem smo morali eh, malce spremeniti letne prispevke in verjetno bo uh, sklad na koncu razpolagal z malce več kot 55 milijardami, kot smo uh, pričakovali. Na to še nekatere interne zadeve, kar se tiče eh, števila zaposlenih, sedaj nas je približno 300, imamo tudi začasno zaposlene v uh, odboru in do konca letošnjega leta bomo dosegli predvideno raven zaposlenih. Kaj lahko dosežemo v letu 2018? Kratka sem lahko več eh, podobnih dosežkov kot v preteklosti. Naše delo ni nikoli končano, ampak kot sem povedala, eh, se želim vrniti k vprašanju Banko Popular. 13. julija smo povedali, da smo dobili eh, končno oceno oziroma poročilo o končni oceni, ki kaže, da bi bili upniki obravnavani bolje, če bi eh, bile institucije razrešene v okviru rednih eh, postopkov. Pripravili smo se na naslednje korake, tako da bi eh, omogočili upnikom in delničarjem, da jih slišijo. Pripravlja, pripravljalni akt je v delu in tudi nezaupna eh, različica eh, poročila. S postopkom registracije za to pravico, da te slišijo, bomo eh, začeli v pripolovici avgusta. Upniki in deležniki Banko Popular bodo tako imeli priložnost, da izrazijo svoj interes za to, da uh, jih, da se jih sliši in uh, prepričani ste lahko, da bo ta registracija odprta do neke sredine septembra. Vemo, da bomo se skupaj odprli sredi eh, poletja, tako da bo časa dovolj. Gre torej uh, za registracijo in do takrat bodo dokumenti, naprimer poročilo, pripravljeni. SRB bo na to pregledal upravičenost eh, teh prošen oziroma prijav in eh, ti akteri bodo na to lahko podali eh, komentarje, mi pa se bomo odločili, če eh, so ti upniki in delničari primerni za domestilo ali ne. Ta druga faza se bo začela po koncu prve faze registracije in ta proces bo zahteval nekaj časa. Je pa v interesu dobrega upravljanja pomembno, da ta postopek teče in steče, še preden eh, sprememo končne odločitve. Načrtovanje za reševanje je seveda večletni proces. Za leto 2018 smo že in bomo še delali v smeri dokončanja načrtov za reševanje za vse banke eh, pod našim okriljem. Določili bomo tudi cilje MREL za vse banke kot sem že večkrat dejala, pa bo to delo potekalo vse do leta 2020. Eh, šele takrat, ko bomo lahko končali v skladu z našim večletnim delovnim programom. Poleg tega pripravljamo tudi različne politike. En takšen primer je naprimer politika, ki smo jo objavili eh, junija o kritičnih funkcijah. Morda se to uh, sliši uh, nerazumljivo za nekatere. Kaj točno to je? No, že od prepolovice leta 2016 se o tem pogovarjamo. Eh, veliko smo se naučili od prvega eh, cikla načrtovanja reševanja. To je bistvena komponenta, če želimo eh, ugotoviti, če je treba neko banko, ki propada, rešiti oziroma ali postimo, da postane nesolventna. Eh, imeli smo banke, ki so imele 100 kritičnih funkcij, majhne banke, naprimer, eh, nekatere so menile, da nimajo kritičnih funkcij. Veliko dela smo morali upraviti, da bi harmonizirali to situacijo, vse skupaj smo objavili in s tem želimo zagotoviti dobro mero preglednosti bankam. Zagotoviti je treba tudi doslednost pri identifikaciji kritično pomembnih funkcij v bankah in glede na to, kar sem sama slišala, eh, so ti prilogi dobro eh, sprejeti. Obenem eh, delamo tudi na internih smernicah za naše ekipe, gre torej za smernice glede tega, kako uporabljati instrument premustitvene banke, kako uporabljati tako imenovani bail-in, reševanje z vlastnimi sredstvi in tako naprej. To je torej interno delo, ki poteka in jeseni, pozno jeseni bomo na podlagi tega pripravili uh, nadgrajeni uh, javni uh, dokument, uh, vodnik uh, in tako naprej. Lahko bi še naprej govorila o uh, valuaciji, likvidnosti uh, in tako naprej. Predvsem pa je pomembno to, da se načrti za reševanje še vedno razvijajo. Nobena banka, ki ima odgovorne upravitelje, uh, Eh, ne čaka, ni treba čakati eh, na smernice. Dobro vedo, kaj morajo narediti, jasno smo eh, izpostavili naša pričakovanja in naš delovni program za leto 2018 je prilagojen posameznim institucijam. Še naprej bomo to tudi počeli in sledili postopkom. Banke morajo poskrbeti za to, da so same rešljive, mi pa situacijo nadziramo in uh, jim včasih malce pomagamo, jih malce potisnemo v pravo smer, če je to potrebno. Podobno velja tudi za eh, Emril in eh, dobra novica je ta, da smo že priča napredku. Vem, da sem malce dolga, ampak eh, rada bi se dotaknila še nekaterih elementov. Ta svežen o zmaševanju tega mi je zelo blizu. Kar se tiče torej DSRB in uredbe o MR, smo sedaj prešli v Eh, odl, tisto najpomembnejšo fazo, tako Evropski parlament, kot tudi svet sta sprejela svoj stališči in sama upam, da bomo hitro naredili napredek in dosegli dober dogovor. Prej, ko bo do zadeve jasne, boljše bo to tudi za naše dejavnosti reševanja in za vse udeležene na trgu. Zavedati se je pač treba eh, dejstva, da gre Eh, v eh, tem primeru tudi za direktivo, določene določbe bo treba torej prenesti v nacionalno zakonodajo, tako da bo steklo še nekaj časa, preden bo vse skupaj izvedljivo. Do, dovolite mi, da se dotaknem še nekaterih določb. Nekaj, kar cenimo pri eh, predlogih parlamenta, je poenostavljanje. Vedno lahko zadeve malce bolj zapletemo in tako naprej, ampak edini, ki bo na koncu srečen bodo pravniki. Prav imate. Zakaj niste torej naredili tega, če bi eh, lahko upoštevali ono in to in tako naprej? Poenostavitve so pomembne, potrebujemo razumljiv sistem, eh, tudi zaradi tega, ker s tem zagotovimo, da je sistem eh, predvidljiv in transparenten za kreditne institucije, za vlagatelje in tudi za splošno javnost. Drugič, mislimo, da je treba zahteve MRL prilagoditi eh, na strategijo za reševanje vsake kreditne institucije. To je instrument, ki ga potrebujemo zato, da neka banka postane rešljiva, eh, obenem pa je treba reševati določene probleme, ki se po poti pojavijo. To pomeni, da mi podpiramo določeno uh, ustrezno mero uh, podrejenega emrela. Kakšna je najbolj stopnja eh, podrejenosti? No, to je odvisno od rešljivosti, od eh, zagotavljanja varoval, eh, od zagotavljanja gotovosti sprejemanja odločitev o reševanju in od transparentnosti. Vlagatelji ne smejo potem pozneje začeti praviti, da niso vedeli, kakšen instrument so kupili. Ne smete me na robe razumeti, ne pravim, da lahko samo podrejene instrumente rešujemo z vlastnimi sredstvi. Vsak instrument vsebuje določeno tveganje, to mora biti jasno. Ampak, kar se tega eh, tiče, nažalost, je besedilo sveta bliže našim preferencam, bliže našim eh, željam, zato ker zagotavlja ustrezno eh, plast podrejenega emrela na to uh, eh, diskrecija, kar se tiče uh, kvantitete in uh, kvalitete. Mislim, da je to nekaj, kar je blizu tako nam, kot tudi parlamentu. Ta argument, da je treba poskrbeti za interne instrumente MRL, je zelo dobro obrazložen. Je pa treba zelo jasno spremljati, da je določanje MRL-a del strategije za reševanje in da uh, mora odražati uh, skupinsko strategijo za reševanje. Paziti moramo, da ne pride do navskriži in da se ne pojavijo dodatne ovire, tako bi dejala. Pozdravljamo tudi eh, novo orodje za moratori, ki se ga lahko uporabi potem, ko neko uh, institucijo določimo za institucijo, ki propada ali bo verjetno propadla ne bi pa podprla uh, možnosti, da se trenutne uh, pristojnosti uporabi zgolj deset dni po uporabi instrumenta moratorija. To se mi uh, zdi tako na prvi pogled nepotrebno, morda celo kontraproduktivno. Toliko z naše strani, z veseljem eh, bomo podali naše komentarje, zagotovili dodatne informacije v trialogu, če nas za to prosite in tudi včasih, ko nas eh, ne prosite za to. Bomo vse skupaj kar poslali. Glede ostalih eh, tem, eno ste že omenili, sama bi začela z drugačno temo. Zdi se mi, da nažalost eh, pri Edisu v zadnjem letu ni bilo večjega napredka. Vseeno pa resnično verjamemo, da je Edis kot tretji steber bančne unije nekaj, kar eh, je treba prevesti v realnost in računamo na vas in pa na predsedstvo sveta, da ne pozabite popolnoma na ta dosje. Vedno gre za vprašanje čas, časa in tako, na, tako naprej, ampak eh, to je treba imeti v mislih. Zadnja seja Evropskega eh, sveta je pokazala, da obstaja politični konsens za potrebo po eh, skupnem varovalnem mehanizmu za enotni sklad za reševanje, zato pozivamo države članice, da čim prej dosežejo dogovor o praktičnih eh, elementih, kot ste dejali, eh, ne gre za težavo v zvezi z neko državo, gre za varovalni mehanizem za organ za reševanje, upam, da eh, tega mehanizma nikoli ne bomo potrebovali, ampak dodatno podporo je treba zagotoviti brez zamud, temu je ta varovalni mehanizem namenjen. Dejstvo, da je fiskalno neutralen in da se uporablja zgolj v eh, eh, zadnji, zadnji eh, možnosti, zadnji sili. Eh, je prav tako treba upoštevati, ampak obenem potrebujemo zelo jasne informacije o finančnih sredstvih, ki se zlivajo v ta mehanizem. Financiranje reševanja je odprto vprašanje, upoštevati je eh, treba, da vprašanja financiranja ne rešimo s tem, ko uvedemo varovalni mehanizem. Obseg tega eh, mehanizma ne bi bil dovolj za zagotavljanje eh, likvidnosti v primeru propada zelo velike banke. Še vedno se moramo torej pogovarjati o alternativah, še posebej v eh, sodelovanju z nacionalnimi centralnimi bankami in z ECB. Ne na zadnje bi vas rada spomnila tudi na naslednje, kar sem že izpostavila na zadnje, eh, da so postopke v zvezi z nesolventnostjo eh, v nacionalni zakonodaji eh, Takšen primer smo že imeli, obstajajo tudi uh, drugi razlogi za to, da potrebujemo evropsko rešitev, če že ne za celotno področje nesolventnosti, pa vsaj za bančno plat te zgodbe. Pravičujem se, mislim, da sem prišla do konca te teme. Trenutno imamo veliko načrtov za krepitev eh, evra, veliko pobud in končala bi eh, na pozitiven način. Pripravljeni smo na delo, sonce sije. Eh, razvoj gospodarstva je dober, dograditi je treba ta bančni svežen, zagotoviti varovalni eh, mehanizem. Mi bomo pri tem pomagali po najboljših močeh. Še enkrat se upravičujem, da sem bila tako dolga. Uh, mention, so it's, it's Najlepša hvala. Mislim, da je čisto prav, da ste si vzeli nekaj več časa, sploh glede na zelo koriste informacije, ki ste nam jih posredovali, tudi glede postopka o pravici biti slišan, kar je tudi vsekakor zelo pomemben element tudi za javnost. Torej, zdaj pa mislim, da je čas, da gremo na vprašanja kolegov. Prvi, Burkhard Balc. Hvala, gospod predsedujoči, gospa König. Tu seveda zastopamo Evropsko institucijo in seveda ne samo države članice, ampak vsakdo, ki na to gleda skozi evropska očala, ima vsekakor velik interes za tudi nemško-francoska vladna posvetovanja glede poti naprej, tudi banke so bile pomembna tema, med njimi tudi slaba posojila. Tudi, ko gre za podrejenost. MRA to ni vedno bilo nekaj, kar je bilo vedno nekako predmet soglasja. Tu citiram, Pri novih MPL-ov podpirajo pristop komisije, za obstoječe pa menimo, da bi morali imeti cilj 5 eh, odstotkov bruto 2,5 eh, neto, kar zadeva slaba posojila v evropskih bankah. To je vsekakor pozitiven signal za nadaljne obladovanje oziroma zniževanje tvegan znotraj bančne unije v evroobmočju. Moje vprašanje za vas je, kako vi ocenjujete to, to napoved. In kot drugo, na koncu vašega zelo zanimivega nagovora ste o tem že spregovorili, ampak sam bi rad eh, še nekoliko poglobil to razpravo. Mislim, da smo vsekakor vzeli na znanje, da naj bi pripravili seznam kriterijev za tako imenovani backstop sistem, to naj bi ponudilo možnost eh, neposredne, nadomestitve neposredne dokapitalizacije banke z ESM in to bi pogojevali z strožjimi pogoji. Zdaj, če bi ta mehanizem backstop preusmerili, pa bi po mojem mnenju morali ohraniti tudi pogojevanje. Moje vprašanje za vas je, kakšni pogoji so tu za vas najbolj pomembni da lahko to razvijemo v verodostojni in predvsem sprejet inštrument. Hvala lepa. Ja, teh dva in pol in pet odstotkov to izhaja iz tega nemško-francoskega dokumenta, ne iz, iz Evropskega sveta. Ja, ja kar zadeva ta nemško-francoski dokument, to sem zelo natančno prebrala, kajti jasno je, da eh, je tu napredek potreben. Celko lahko povem, da je bilo tu kar nekaj zadev, ki gredo v pravo smer, glede zniževanja stopnje slabih posojil in verjetno se vsi strinjamo, da moramo narediti korak naprej. Ja, mislim, da to ta dokument tudi jasno opredeljuje, to se je dogajalo. Vedno me nekoliko skrbi, ko operiramo številkama je 5,45 še vedno 5 ali je 5,5 še vedno 5. Ampak skratka, skratka ta splošen cilj zniževanja deleža slabih posojil v bilančnih vsotah je ključen in eh, tu podpiram prizadevanja komisije in parlamenta. Kot rečeno, vedno se sprašujem, ali je določevanje neke arbitrarne številke pravi pristop. Ja, ste hoteli moje mnenje, to je moje mnenje. Glede tega kval, kvantitativnega pristopa, pristopa sem nekoliko, imam nekaj dvomov. Glede sistema backstop eh, v naboru orodi v RM imamo tudi pogoje za neposredno dokapitalizacijo in to povezovati z backstopom, to je zelo zapleteno. Kajti jasno je, da je ta sistem backstop uh, inštrument kreditiranja mehanizma reševanja. To ni sistem kreditiranja neke države ali banke. Tako da sama bi dejala, da je ta sistem backstop, kdorkoli vam pač da neko kreditno linijo, seveda hoče vedeti, da boste to zadevo znali povrniti, jasno. Ampak ne more biti kar tako, da imamo potem še eno raven pogojev, ki jo vključimo v schemo reševanja. Eh, zelo preprosto povedano, mi kot eh, Evropski organ za reševanje mislim, da naša sredstva uporabljamo le takrat, kadar verjamemo, da je to izvedljiva rešitev za danji problem. Tako da ta sklad je nekako podaljšana roka uh, naših sredstev, ki morajo slediti istim pogojem in zelo težko bi sprejela, da potem vstopimo v neko drugo uh, fazo, v, v fazo izražanja dvomov v odločitev za reševanje. Gre torej za kreditni inštrument in kot vsaka banka seveda hočete vedeti, ali boste denar dobili nazaj. In to je to. Če hočete več, potem eh, ustvarjate še en organ za reševanje. Zelo neposredno povedano. Hvala. Prvoš, Beres. Hvala lepa za zelo jasno stališče glede tega načina, kako prehajamo iz ene kreditne linije na drugo kar zadeva pogojevanje, če se sicer niste omenili, kajti kolega je omenjal le ekonomsko pogojevanje, tu je potem tudi pogojevanje v smislu upravljanja. Tako da to je morda vprašanje, ki ni v naši neposrednji pristojnosti, ampak vendarle se poraja tudi to vprašanje, se pravi, kako vse to povezujemo z evropskim mehanizmom stabilnosti, kjer pravila upravljanja niso tako zelo enostavna. No, veseli me, da niste najbolj nadušeni nad temi številkami, kajti eh, glede neke številke 8 ste tudi zelo, zelo odločni, ampak v nasprotno smer. No, ampak čisto resno, nekaj, kar nas vse tukaj skrbi v parlamentu, je naslednje. Kaj se lahko naučimo iz izkušnje v Latviji, sploh ko gre za obtožbe v zvezi s korupcijo, ki se vse čas vrtijo okrog nekdanjega guvernerja centralne banke, ki so ga latvijske oblasti razrešile. Čeprav razumem, ECB sproža postopek pred sodiščem, kar je neugodno, ampak vendarle mislim, da to kaže na vrzel v naši zakonodaji, kajti če nekoga dobimo pri korupciji, je narodno, da na ravni centralne banke ne moremo storiti ničesar, vključno z evropsko ravnjo, kajti ugled ECB je tudi v igri, ko eden od članov sveta guvernerjev. pride v pravosodno kolesje zaradi korupcije. Tako da me zanima, kako se vi predstavljate, morda čisto kot državljanka, kako naj zakonodajalec tu naredi korak naprej, treba spremeniti eh, statut ECB eh, e ali kako. No in potem nekoliko bolj neposredno vprašanje vam in vaši funkciji, glede orodij, ki jih imamo na voljo v boju proti pravnemu denarju in če se ponovno vrnemo k odločitvam. Eh, v zvezi z Latvijo in tudi potem, eh, kar zadeva EBRD. Kaj menite, da bi lahko storili, kajti vse to seveda ima vpliv tudi na pogoje za reševanje bank? To smo videli v latvijskem primeru. Gre za pojav, ki lahko predstavlja tudi pomeno tveganje za reševanje bank. Ja, hvala za to vprašanje. Naj se morda navežem najprej na to vprašanje sistema backstop. Sveda se popolnoma zavedam strukture upravljanja ESM in do neke mere to ni skladno s potrebo po SRB. Kot rečeno, upam, da to nikoli sploh ne, ne bo prišlo v poštev, ampak. Kot rečeno, to nekako je v nasprotju z potrebo po hitrem in odločnem odločanju o reševanju. Kar zadeva strukturo ESM, v to ne posegamo, mi smo tisti, ki pač prosimo za kreditno linijo, oni so, upajmo, tisti, ki ta sredstva da na voljo. Dejstvo pa je, da je pomembno, da se odločitev sprejme hitro. Kaj pomeni hitro? Hitro pomeni tudi v enem samem koncu tedna in ko mi sprememo odločitev, moramo to potem posredovati komisiji in seveda tudi svetu, da se proces odobritve sproži in to so odločitve, ki jih ne moremo sprejeti brez zagotovila, da je denar na voljo. Tako da to je problem, ki ga še bo treba rešiti, upam pa, da to vsi razumemo in zato zdaj čakamo na rezultat dela namenske skupine, ki je bila ustanovljena za to. Ja, ta drugi del ni sicer neposredno vezan na naše delo, gre za upravljalsko strukturo in uh, vse potem delo okrog obtožb na račun guvernerja Centralne banke Latvije in tako naprej, kaj to pomeni za ECB. No, tu mislim, da. Je zelo težko reči, kdo ima prav, kdo nima, treba pa je jasno povedati, da zdaj, če me sprašujete kot navadnega državljana, lahko povem, da če neka vlada, če guverner ne more izvrševati svoje dožnosti iznotraj ECB, eh, e potem mora za tem stati nek proces, ampak to je stvar vlad, to je stvar centralnih bank, to ni moja stvar. Naslednja zadeva je boj proti pranju denarja. Priča smo bili mnogo evropski zakonodaji, ki ste jo sprejeli, ampak potem je tudi še drugo vprašanje, kdo je glavni. In tu bi bila kar naklonjena nekakšnemu evropskemu organu, ki bi bil vodilni brez kakšnih vplivov od drugot, vem, da je več predlogov, ena od idej seveda je, da je tisti, ki ima največ vedenja o te tematiki ECB in pa centralne banke, nacionalne centralne banke. To je ponovno moje osebno mnenje. Hvala. Kolego iz vrst EKR ne vidim, Ramon Tremosa. Guten Abend, Frau König, sei willkommen ein anderes Mal zu diesem Parlament. Lepo drago, gospa König, pozdravljeni še enkrat v Evropskem parlamentu. Za vas imam tri vprašanja, bom govoril v angliščini. Prvo vprašanje glede primera Banko Popular. Nekateri menijo, da so napačni izračuni v poročilu Deloitte iz 2017 eh, eden razlogov za reševanje banke Popular moje vprašanje torej je, zakaj ste Deloitte še enkrat izbrali za to drugo poročilo. Moje drugo vprašanje zadeva financiranje reševanja. Sveda imamo jasen problem z to temo reševanja bank, seveda potrebujemo več časa tudi za vrednotenje in za ocene kako menite, da bi lahko financiranje bank tekom procesa reševanja lahko izboljšali. No, na zadnje me zanima še vaše mnenje glede možnosti, da ECB upravlja nujno likvidnostno pomoč za banke pod njenim nadzorom na mesto nacionalnih centralnih bank. Hvala. Hvala za vaše vprašanje. Ja, in vedno mi je zelo narodno, ker je vaša nemščina tako dobra, jaz si pa niti pomisliti ne upam, da bi odgovorila v španščini. No, kar zadeva napačne izračune ali napačna vrednotenja v poročilu, ki ga omenjate, to so nekateri udeleženci že priznali ali prepoznali. Dejstvo je, da imamo odprt, transparenten proces javnih naročil, Deloitte je bil izbran in nobenega navzkrižnega interesa ni med eh, vrednotenjem 2 in vrednotenjem 3, torej tudi to vrednotenje 3, ki ga bomo kmalo objavili, zdaj smo v procesu priprave, je opravil deloj. Drugo vprašanje je izboljšanje financiranja eh, tekom reševanja. To absolutno je tema, o kateri bo treba govoriti. Potrebujemo boljša urodja, kot eh, že rečeno, zato da lahko v primeru reševanja, poskrbimo za to, da bomo resnično imeli možnost financiranja. Ampak vi omenjate še nekaj, kjer eh, bi bila zelo previdna. Ta argument, če imamo več časa, potem lahko opravimo bolj natančno vrednotenje in tako naprej in tako dalje. Ampak ko govorimo o primerih reševanja bank, govorimo o bankah, ki izpolnjujejo kritične funkcije, govorimo o bankah, kjer ne moremo iti v smer, ki jo nakazujete v tem ali onem poročilu, kajti potem se za nadaljnih 4, 6, 8 tednov pač zapreš v pisarno in potem pripraviš rešitev. Skratka, financiranje tekom reševanja je nekaj drugega. Sama sem bila vedno naklonjena orodju moratorija, kajti na ta način imamo vsaj dva dni več časa in to mislim, da bi bil pravi trenutek, če še ni neka prodaja zaključena in tako naprej. Ampak glede vrednotenja in tako naprej, mislim, da to ni pravo orodje. No, ne bom tu izrekla stališča, ali naj bo ELA stvar Evropske centralne banke ali nacionalnih centralnih bank. ECB skupaj z nacionalnimi centralnimi bankami, mislim, da po svojih najboljših močeh vzpostavlja enotno okvir in predtem bi eh, tudi ostala. Še eno minutko imam, ja? Potem imam še eno vprašanje. Kaj bi morda vi storili drugače pri primeru Banko Popular, če bi lahko uro zavrteli leto dni nazaj? Ja, odlično vprašanje za eno minutko. Ja, lahko zdaj razmislim minutko, predno odgovorim. Ne, gledajte, resno, če pogledamo samo rešitev, ne bi spremenila ničesar. Morda bi šli v več korakih naprej, kar zadeva razkritja, morda hitreje, ampak eh, v končni posledici ne bi bilo nič drugače. Odločitev za prodajo banko, banke v tej fazi je bila pravilna in pomembno je bilo, da smo ohranili kritične funkcije in finančno stabilnost. To je, to je bistvo. In eh, cena bi bila ponovno en evro, da prodaje, prodajo banke Popular, banko Santander. Je to dobra cena? Bom zelo neutralno odgovoril na vprašanje. vsaka cena zahteva kupca, ki je pripravljen plačati. Vedno smo rekli, da smo izbrali tistega kupca, ki je dal največjo ceno. Hvala, Sven Gigold. Ja, hvala za to zabavno izmenjavo. No, kot prvo, hvala za uh, vaše jasno stališče glede parlamenta in sveta v bančnem svežnju, kar zadeva podrejenost in klauzulo izteku. Mislim, da je parlament tu vsegor hitrejši pri sprejemanju svež, kar zadeva tveganja v bančništvu kot svet, ampak e, panta je v trialogu. Še vedno boste imeli velik manevrski prostor in zato nas zanima, ali boste odločni in ali boste zahtevali od največjih bank, da imajo dovolj MRL-a in Teleka. Seveda, upoštevajoč, kar se bo pač eh, dogodilo na trilogih. Kot drugo, vidimo, da je kar nekaj težav s pranjem denarja v bančni uniji in zanima me, ali tiste banke, ki imajo v svojem poslovnem modelu više tveganje za finančno kriminaliteto in pranje denarja, ali to upoštevate v smislu vaših prioritet, ali to upoštevate, ko gre za pripravo na reševanje. In ne na zadnje, vemo, da trenutno poteka razprava o različnih možnostih na ravni Evroskupine in ECB glede morebitnega likvidnostnega okvira za reševanje v okviru evrosistema skladno z likvidnostnim okvirom kot ga ima Angliška centralna banka. Ali poznate to razpravo, nam lahko poveste, kaj so ključni predlogi, ki so, kakšna so vaša stališča glede te tematike, še posebej, kar zadeva modalitete eh, enotnega jamstva javnega sektorja, ko gre za takšen likvidnostni okvir. Hvala. Ja, naj začnem s prvim vprašanjem. Ali bomo še naprej odločni? Ja, mislim, da smo od samega začetka vedno govorili, da je MRL za nas pomembno orodje in da potrebujemo kvalitativno in kvantitativno zelo soliden, trden sistem MRL. Nekatere banke za to že načrtujejo, celo brez naše tovrstne odločitve, tako da rekla bi da, ampak seveda vedno v okviru predpisov. Thank you. Ali ima je vprašanje, kjer mislim, da je primer ABLV. Pokazal, da ko, imam, ko je govor o tveganjih za banko, imamo tu vedno opravka z banko, ki je v težkem kapitalskem ali likvidnostnem položaju, ali obstaja verjetnost, da bo v takšnem položaju. Ne moremo pa kar pustiti ob strani dejstva, da imamo lahko morda tudi banke z zelo dobrim kapitalskim položajem, zelo dobro dobičkonosnostjo, ampak eh, njihov poslovni model je, ne bi rekla, da je prežet z, ampak da je takšen, da zbuja dvome oziroma predstavlja tveganje. Tako da to je nekaj, kar upoštevamo, ampak v prvi vrsti to razumem kot vprašanje za sprotn nadzor. Treba je vedeti, da to ne more biti zgolj primer počasnega izpostavljanja takšnim tveganjem, ampak se lahko to zgodi tudi čez noč. Kar zadeva okvir SM, vem, da Evropska centralna banka razmišlja o delu v to smer, da potekajo razprave, ampak kolikor vem, sicer morda nekoliko zamujajo, ampak zaenkrat uradne razprave o tem likvidnostnem okviru še ni bilo. Veliko je pripravljalnega dela, ki se izvaja z naše strani je izredno jasno, da ko je govora o financiranju tekom reševanja, velja enako kot sem dejala prej za sistem backstop. In sicer jasno mora biti, da je to potrebno ugraditi v odločitev o reševanju, v same pogoje, da na ta način zagotovimo, da ko sprememo odločitev o reševanju, je obenem razpoložljivo tudi financiranje, da je denar na voljo, takoj, že v ponedeljek. Eh, vedno pravim, ne bomo uporabili vikenda za to, da rešujemo neko banko, ne da bi vedeli, ali bo likvidnost zagotovljena v ponedeljek. To sicer se šele začenja kot razprava, ampak je zelo pomembna razprava. Hvala, Miguel Vegas. Hvala, tri vprašanja. Kot prvo bi se vrnil k vprašanju minimalnih zahtev za upravičene obveznosti MRL. Veliko govore je o tej tematiki, najprej sama eh, kalibracija tega sistema eh, in pa tudi diskrecijska pravica reševalnega odbora in pa mehanizmi, ki so na voljo za uveljavljanje teh minimalnih ravni. To je zelo pomembna tema. Drugo vprašanje pa zadeva strukturo, se pravi koncentracijo lasništva bank. Vemo, da lahko pride do eh, pomembne združitve banke Societe Generale in italijanskega Unicredita. Imate kakšne informacije o tem, kaj ti bančna unija se zdi, da je postala eh, neka gonilna sila za ustanovljanje velikih bančnih konglomeratov, da banke potem postajajo prevelike, da bi si lahko privoščili njihov propad. Državljani ne razumejo, zakaj porabljamo na milijard evrov za storitve velikih štirih finančno-računovodskih podjetij, morda bi potrebovali tudi druge partnerje, morda v akademski sferi, ali ni neke druge rešitve za to vrstne storitve. Ja, hvala za vaše vprašanje. Ja, kar zadeva MRL, moram reči, da nisem ravno zaznala vprašanje naslovljenega nam. Seveda je pomembno, da MRL prilagodimo strategiji reševanja. Če je strategija reševanja eh, reševanje z dokapitalizacijo, potem jasno lahko rečemo, da potrebujemo eh, sistem, kjer banko dokapitaliziramo, da je možna potem eh, nova odobritev oziroma, da se potrdi ustrezna kapital, kapitalska ustreznost, da počno tudi številne jurisdikcije. Druga strategija, tako imena transferna strategija, prodaja podjetja, tu morda lahko razmišljate tudi drugače, ampak zaenkrat je še prezgodaj o tem govoriti. Glede koncentracije lastništva bank, to mislim, da je zelo aktualno vprašanje, verjetno ne pričakujete od mene odgovora glede kakršnih koli uh, eh, govoric, ampak to je do neke mere tema, ki je zelo prisotna. Vidimo, da se število bank manjša, tako da ja, prihaja do koncentracije lastništva oziroma. Zaradi presežne ponudbe pač se neke banke omikajo mislim, da nismo ravno v situaciji, kjer bi pristojni organi spodbojili koncentracijo lasništva, trgi pač počno svoje, zaenkrat zadeva še ni uh, zaskrbljujoča, ampak še enkrat ponavljam, to ni kakršen koli odgovor na, na govorice. To, kar ste vi omenili, je samo ena od govoric. Eh, potem, kar zadeva velika računovodska podjetja, sama sem delala za eno takšnih podjetij več kot 30 let nazaj, že takrat je bila to aktualna tema. In problem tega vsega skupaj je, kako se vrniti eh, k tej tematiki. Kajti v trenutku, ko potrebuješ njihovo podporo, potrebuješ podporo številnih zelo kompetentnih ljudi, ki delajo v različnih jurisdikcijah, kajti tudi gre za ljudi, ki dobro poznajo državo ABC, tako da ta ideja, da bi zdaj iskali manjša podjetja, da bi šli v akademsko sfero, to nas včasih pripelje do točke, kjer ni sploh realno izvedljivo kaj takega. Eh, ampak naj bo tudi jasno, na našem panelu niso le veliki štirje, kaj ti obstaja tudi veliko mrež, kjer imamo neodvisna podjetja v državčancah, ki tesno sodelujejo med seboj. To je prav stara tema in moram reči, da nimam neke dobre rešitve za vas. Hvala, Marko Vali. Ja, hvala lepa. Imam nekaj vprašanj za gospod Kovnik. Najprej, kar zadeva common backstop in pa SRF, strinjam se, da je pomembno, da raven 60 milijard ne bo dovolj, če se znajdemo pred sistemsko krizo. Tako da. morda bi morali vi podati neko stališče o tem, kako ustvariti nek verodostojen backstop mehanizem, kajti zgolj nacionalna sredstva niso dovolj, se treba vprašati, kaj potrebuje Evropska unija, da dejansko lahko imamo verodostojen sklad za reševanje. Kar pa zadeva obladovanje tveganj, Zdi se, da naj bi imeli nek načrt za likvidnostna sredstva druge in tretje ravni, kar je velika nevarnost za solventnost velikih solventnih bank, še posebej v eh, srednji zahodnji Evropi, nemške, francoske banke. Tu vidimo veliko koncentracijo takšnih produktov. Gre za produkte, ki jih je dragi v ponedeljek v tem odboru opredelil kot toksične, tako da tudi ti produkti, lahko predstavljajo velik sistemski problem, če ne bomo imeli nekega skupnega backstop mehanizma. Prav tako me zanima, ali nam lahko poveste nekaj več o tem, kako se RB razvija mehanizem MRL za posamezne banke, kako upoštevate heterogenost različnih poslovnih modelov bank z zelo različnimi značilnostmi in tudi, tudi, tudi imamo različne nacionalne bančne sisteme, številne banke, še posebej srednje, velike in male banke, se financirajo zgolj s kapitalom in depoziti. Hvala za vaše vprašanje. Kar zadeva mehanizem backstop, da ne bo nesporazuma. Obseg tega mehanizma pa naj gre za 60, 70, karkoli, tu v bistvu podvajamo SRF, naš lasten sklad. To torej mislim, da je popolnoma smiselno za zagotavljanje zadostne količine kapitala. Dejstvo je, da živimo v drugačnem svetu kot leta 2008. Banke imajo bistveno povečen obseg kapitala, imamo MRL, imamo 8 odstotkov ki jih lahko rešujemo s sistemom Bejlin, preden se sploh lotimo sklada. Tako da imamo nekaj varovalk, ki so tu in mislim, da bi to moralo biti zadostno za zagotavljanje ustrezne, kapitalske ustreznosti. Ampak, če potrebujete ta sklad in ta sklad lahko uporabljate tudi za likvidnost, no, zagotavljanje likvidnosti za banke, tudi za velike domače nacionalne banke, tu se lahko zgodi, da bi potrebovali več, kot bi kdajkoli sicer lahko. In tu bo treba pač najti neko rešitev. Tradicionalno bi rekla, da bi mi to nastopali kot eh, posojilo dajalec v kot eh, zadnja zadnja možnost, lender of last resort. Kot drugo, jasno je, da je zniževanje tvega nekaj, kar se osredotoča tudi na nelikvidnostna sredstva. In eh, koliko res razumem, to je predvsem tema za nadzornike. So aktivne sekunde trim, kot temu pravijo v ECB, preučevanje lokalnih modelov in tako naprej, nekaj, kar je jasno usmerjeno v smer, ki jo vi omenjate, kar zadeva načrtovanje reševanja, je to v bistvu nekaj, kar pomeni, ali obstaja kakršnakoli ovira eh, pri tovrstnih portfeljih. Ampak to je tema, ki je z nami že kar lep čas in ki mm, jo je treba nasloviti. Kako zdaj vzpostavljamo MRL, ali je to drago, menite male, srednje velike banke, v bistvu bi na začetku povedala, da kar zadeva veliko večino v številčnem smislu, reševanje ne bo rešitev, ampak je običajen nacionalen postopek zaradi insolventnosti tisti, ki bo predstavljal rešitev in zato je treba to rešiti opredeliti in tu ne bo šlo za dokapitalizacijo, ampak bo šlo za zaprte bank po postopku nesolventnosti. Na ravni skupin pa pravimo, da je v večini primerov potrebno dokapitalizirati 25-26% iz 12,5 na 13 odstotkov kar zadeva kapitalske zahteve, ampak seveda se tega zavedamo in trenutno delamo na tem, kako obravnavati transferne strategije. Kot je dejal gospod Premoza, vedno je nekoliko tvegano, če strategijo reševanja utemeljujemo na potrebi po prodaji. Imamo banke, ki se v večini financirajo z depoziti, te se ukvarjajo z drugimi temami kot velike mednarodne banke. Barbara Kapel. Hvala, Barbara Kapel. Hvala lepa. Eh, poročilo letnih dejavnosti za leto 2017 se dobro bere, z primerom Banko Popular ste dokazali, da je postopek reševanja uspešen, reševanje je bilo izvedeno na takšen način, da smo ohranili finančno stabilnost in to kaže na to, eh, kako učinkovit je SRB. Eh, SRB. No, MRL se vleče že skozi celotno leto 2017-2018, s tem je povezano tudi vprašanje trajnostnih MRL, eh, potem eh, kakovost MREL in pa drugih mehanizmov. Večkrat so pozorili, da bodo morale banke same poskrbeti za to, da bodo rešljive. In to me privede do naslednjega vprašanja. Vi izhajate iz podvojevanja SRB, SRF v volumnu reševanja, torej 60 ali pa recimo 70 milijard evrov bi naj bilo sedaj predvideno za eh, sklad za reševanje. Podvojevanje teh sredstev s pomočjo ESM ali kakorkoli se bo ta mehanizem že imenoval. Eh, no, verjetno, te, eh, verjetno te številke niso iztrte zvite, tako da me zanima, ali lahko poveste, kako ste prišli do te ocene, do teh vaših izračunov. Hvala. I apologize for starting in German. Uh, the, thank you for your comment, and definitely I will give your Se opravičujem, da sem uh, začela govoriti v nemško. Ja, eh, dala vam bom poročilo ocene glede uh, eh, MREL. Uh, vesela sem, da bo kdo prebral to oceno. Kar se tiče MRL, e govorimo o vprašanju podrejenih elementov, to bo pomembna tema za leto 2018. Skušali bomo poskrbeti za določbo MREL glede najpomembnejših akterjev v bančnih skupinah. Posvečamo se torej tistim skupinam, ki jih še nismo pokrili, prav tako se bomo osredotočili na MREL, ki so specifične za posamične entitete. Eh, no, trenutno ima novi svežen določene problematične elemente, ki, ne da, ki se jih ne da ignorirati. Potem, vprašali ste, kako je za podvajanjem sredstev za sklad za reševanje bank. Tukaj ne gre neke specifične ali pa zelo sofisticirane izračune, gre samo za vprašanje, kaj smo potrebovali v času prejšnje finančne krize, zadnje finančne krize za najpomembnejše finančne institucije. Eh, kakšne spremembe so tukaj potrebne. Eh, staja pa tudi neko pragmatično razmišljanje za vsem skupaj. Mi moramo ta znesek kasneje tudi vrniti, tako da moramo vedeti, da če si posojamo iz ESM-a ali od kakorkoli se bo ta mehanizem že takrat imenoval, določen znesek, potem moramo srednjeročno gledano ta znesek tudi odplačati. Trenutno še ni določeno, ali bo to tri leta, ali bo to dve leti, prav gotovo pa eh, ne bomo imeli na voljo neskončno veliko časa. Tako da moramo vedeti, da lahko poskrbimo za vzvod v bančni industriji do takšne mere, da bomo pripravljeni ta znesek kasneje tudi vrniti. Eh, gre torej za čisto pragmatičen pristop. Če si sposodiš denar, koliko tega denarja lahko uh, zbereš, ne da bi se potem zapletel v neko zanko in tega denarja ne bi mogel vrniti. Zato tudi ta podporni mehanizem ne more biti neskončno obsežen. Ansander. Hvala, Ansander. Merci, monsieur le président, madame la président. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospa predsednica hvala, da ste vedno na voljo za obisk. Imam dve vprašanje. Prvo vprašanje se nanaša na oblikovanje načrtov za reševanje. Na tem sedaj delate zato, da bi načrti za reševanje v bankah postali eh, bolj izvedljivi. Vemo, da je to zahtevno delo, analiza, strategije, izbira orodja za reševanje in tako naprej. Gre tudi za eh, to, da je na to eh, interno eh, izvajanje, interno delo bolj učinkovito. Zanima me, če bi lahko kaj več povedali o ovirah, s katerimi se trenutno soočate na tem področju, katere so torej težave, s katerimi se soočate. Imam še eno vprašanje, gospa predsednica, ki se nanaša na sporozume o sodelovanju ki jih je enotni odbor za reševanje sprijel. Gre naprimer za ameriške in kanadske sisteme jamstev, depozitov in zanima me, če bi lahko kaj več povedali o vsebini teh sporazumov. A nameravate sodelovati tudi z drugimi državami, z drugimi organi? Res je, da na evropski ravni nimamo evropskega sistema jamstva, a je to ovira pri sodelovanju z drugimi državami. Hvala. Let me start with obstacles to resolution. And as I said, we have addressed enough. Kar se tiče ovo, ovir za reševanje, nekaj, to, nekaj tega smo že našteli v našem poročilu. Začne se pri enostavnih zadevah, kot je recimo podatki iz bank. Večkrat na leto zaprosimo banke, naj nam pošljajo banke o njihovih obveznostih. Pri reševanju bank morajo biti ti podatki seveda na voljo takoj, tako da banke morajo poskrbeti za Eh, dostopnost teh podatkov. To je delo, ki ga eh, morajo opraviti vse banke. Potem infrastruktura finančnih trgov, klirinške hiše in tako naprej. Kako smo lahko prepričani, da bi imeli tudi v postopku reševanja še vedno naprej, eh, še vedno naprej, dostop do infrastrukture. Torej gre za eh, najprej eh, osnovna vprašanja pri večjih institucijah. Pa lahko dodamo še to, da so imele te banke načine delovanja, ki so popolnoma ignorirali pravne enote. Ko pa pride do propada banke, so pravne enote seveda pomembne, tako da morate zagotoviti, da boste lahko ohranili določen obseg poslovanja na zakonit način. Eh, tu je treba torej najprej nekako eh, poskrbiti za red. Potem spraševali ste o dogovorih o sodelovanju. Dobro sodelujemo z FTC pa tudi z eh, odborom eh, FED, eh, z mm, kanadskimi sogovorniki in pripravljamo tudi druge memorandume o soglasju za dogovore. To so vse nezavezojoči standardni mednarodni sporazumi, uredba zahteva od nas, da sklenemo te sporazume, to potrebujemo zaradi izmenjave informacij. Ko govorimo o največjih bankah, govorimo o bankah, ki so dejavne v številnih jurisdikcijah. Zato morate imeti možnost v vseh teh jurisdikcijah izmenjavati podatke. Ko si ogledate te sporazume, vidite, da je tam vedno ena klauzula. Če gre za zasebne podatke, si ti izuzeti, to ni potrebno v vsakodnevnem poslovanju. Če bi to bilo potrebno, bi morali ob tem spoštovati uh, splošno uredbo o varstvu podatkov in drugo evropsko zakonodajo. Uh, no, če no, moramo pa poštivati standarde na področju poslovne tajnosti in tako naprej, imamo predpise, kako izmenjavamo podatke. Se pravi, to so dolgi seznami in zato vedno dolgo časa traja, da sklenemo takšne sporazume, čeprav v osnovi vsi potekajo po istem vzorcu. Sedaj smo razširili seznam teh sporazumov, nedavno smo podpisali sporazume tudi z nekaterimi evropskimi državami, ki niso države članice Evropske unije, pogajamo pa se tudi z nekaterimi azijskimi državami. Smo v nekoliko drugačnem položaju kot ECB, ki lahko se pridružuje sporazumom, ki obstajajo na nacionalni ravni. To pa ni bilo predvideno za uh, organe reševanja. Hvala lepa, Jakob von Weissaker. Hvala, gospod predsedujoči. Gospa König, eh, lepo je, da ste danes z nami. Z veseljem sem prebral vaše poročilo. Imam dve vprašanje. Najprej bolj splošno. V zvezi z strateškimi razmisleki, ko pripravljate načrte reševanja. Jasno je, da je to nek um, akt dosega naravno težja. Po eni strani moramo biti uh, pozorni na to, da se izognemo uh, raznim motnjam pri, prepra, pri pripravi teh postopkov, po drugi strani pa morate biti zelo odločni, zato da lahko um, ohranite finančno stabilnost in da lahko zaščitite davkoplačevalce v temnih dneh, ko sonce ne sije. Sedaj so pravzaprav dobri časi. Ko razmišljamo o tem ravnotežju, če vse skupaj primerjamo z uh, razmerami na drugi strani Atlantika, se mi zdi, da je ta element odločnosti bolj razvit na ameriški strani. Zanima me, če se strinjate s to mojo oceno in če da, zakaj ste pri tem ravnotežju se odločili za poudarek, ki daje manj teže temu elementu odločnosti. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje ima upraviti z NC dvojni V. Um, eh, to je igralo prav gotovo določeno vlogo pri bank ki eh, pri Banko Popular. Ko govorimo o postopku reševanja, skušamo upoštevati tudi kontraciklični učinek v NC dvojni V. Ehm, Uh, NCWO for, for torej gre za načelo noben upnik na slabšem. Um, kaj bi se lahko tukaj naučili iz stališča parlamenta v povezavi s tem načelom in centralno nasprotnimi strankami? Ja, ne vem, če so naši ameriški kolegi bolj osredotočeni na odločnost. Imajo pač drugačen sistem. Dejansko um, od bank pričakujejo, da jim, dokazaj, da, da jim dokažejo, da so rešljive v postopkih eh, solventnosti. Um, jaz sem naklonjena temu, da bi v prvem koraku se vprašali, ali lahko uh, banko rešimo v običajnih postopkih eh, nesolventnosti. Ameriško kolegi pa verjetno ne menijo, da bi lahko z eh, postopki nesolventnosti rešili banko kot recimo JP Morgan. Ko razmišljamo o različnih temah, mislim, da ni toliko razlike med nami v naših pristopih. Verjetno se zavedate dejstva, da obstaja sodelovanje med ameriškimi organi, eh, Bank of England in pa nami, ko odločamo o recimo bail-inih in tako naprej. Se pravi, nimamo občutka, da imamo tako različne pristope. Imamo pa mi prav gotovo bolj raznolik trg bank, če si ogledate recimo Bank of England, In če to primerjate z ameriškim sistemom, se oni osredotočajo na zgornjo raven bank, ki je relativno homogena. Zahod pokriva eh, FTAC, to je mehanizem za zavarovanje ulog. Načelo no creditor worse off. Eh, to načelo nam je izredno pomembno, ampak pri postopku reševanja včasih težko dokazati, da ne morete sprejeti tega ali onega ukrepa zaradi načela noben upnik na slabšem. Naš kriterij za načrtovanje in MRL e je bolj osredotočen na to, ali banka upošteva običajne logične kriterije in to ne samo v dobrih časih, rešljiva z tem zneskom MRL. MREL, torej minimalne zahteve glede kapitala. Osredotočamo se predvsem na to, da se najprej vprašamo, ali imamo dovolj kapitala za to, da lahko dokapitaliziramo banko. Ne moremo se osredotočati samo na orodje prodaje, Um, podjetja, potem bi se lahko zgodilo tudi, da ostanete brez kupca. Uh, morda bi se tukaj lahko naslonili na dokument o centralnih nasprotnih strankah in reševalnih mehanizmov v zvezi s tem in potem bi lahko vedela, če je moč tukaj še kaj dodati ali ne. Od Markaras. Hvala lepa, gospa dr. König. Vedno je vas prijetno eh, poslušati, zelo strokovno odgovarjate na vprašanja. Jaz imam eh, dve dopolnjeni vprašanji. Najprej mm, glede informac, izmenjave informacij in pa glede ehm, prava insolventnosti. Eh, vi se zauzemate za harmonizirano zakonodajo glede nesolventnosti v Evropski uniji. To je predvideno tudi v okviru prenove določene uredbe. Ampak mene zanima, eh, kaj se vam zdi, kakšno politiko bi potrebovali na tem področju. Morda ne potrebujemo samo harmonizacijo eh, prava glede nesolventnosti, ampak še kakšen močnejši ukrep. Potem izmenjava informacij, pripravljamo memorandum o soglasju med eh, SRB in pa ECB podobno uh, zahtevamo tudi v naših direktivah, ker želimo boljšo izmenjavo informacij med nadzornimi organi ECB in pa e SRB. Zanima me, uh, kdaj bodo pogajanja o tem memorandumu o soglasju zaključena. Uh, to answer in English. It's always tricky when you listen to your own language and then start talking. Uh, insolvency, we have made it very clear. Uh, nesolventnost. Jasno sem povedala, da bi tukaj nujno potrebovali harmonizacijo in pa izmenjavo najboljših praks glede postopkov uh, nesolventnosti v bankah. No, eh, vedno pa sem pri tem realistična. Pravim, da se morajo države članice same lotiti tega, kar jim manjka, bodi si glede zakonodaje, glede nesolventnosti ali pa glede njihovih nacionalnih postopkov. Če govorimo o režimu nesolventnosti za države, to je prav gotovo tema, ki je izredno zanimiva, ampak jaz sem tukaj zmerna. Dobro bi bilo, če bi v letu 2018 jasno vedeli vsaj to, kako je treba pri, ukrepati v primeru nesolventnosti finančnih institucij. In niti ne pričakujem, da se bo to zgodilo za vse finančne institucije. Izmenjava informacij med ECB in pa SRB. Mi smo že objavili revidirani memorandum o soglasju med ECB in SRB. Pozitivna novica je, da se je to sodelovanje v zadnjih treh letih razvilo. Upoštevali smo predvsem uh, nek uh, pozitiven znak. Veliko je sedaj avtomatizirane izmenjave informacij. Ni treba, da zaprosimo za te informacije, ampak informacije avtomatsko dobimo. Še vedno obstaja seznam tem, kjer moramo poslati zahtevek, ampak niso potrebne dolge razlage, ampak samo rečemo, potrebujemo to in to. Eh, te informacije morajo biti zelo natančne. Gre za tako imenovane uh, podatke nadzor, nadzorne podatke, eh, podatke ESM-a. No, eh, ko gre pa za podatke ECB-ja z vidika monetarne politike, tukaj moramo po potrebi zahtevati podatke, do sedaj je to dobro delovalo, ampak vedno gre tukaj za primere individualnih zahtev. Še vedno pa ustrajam pri argumentu, da je tukaj potrebna vzajemnost. Mi moramo biti stalni opazovalci njihovih sej, kakor so tudi oni stalni opazovalci naših sej. To je sedaj vključeno v svežen in to se mi zdi dober, uh, dobra rešitev. Hvala lepa, gospod Fransulika. Eh, merci beaucoup, <clears throat> monsieur le président. Madame la présidente. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospa predsednica, najprej bi eh, rad povedal, da eh, sem vesel, da enotni odbor za reševanje zagotavlja reševanje bank brez eh, težav z minimalnim učinkom na finančne trge in na stanje v državi. Veliko dela nas še čaka, da bi dogradili bančno unijo, kako je bilo to zapisano v eh, časovnem načrtu iz eh, junija 2016. Narediti je treba vse za to, da vzpostavimo ustrezen evropski sistem jamstva vlog. Mislim pa, da je to tudi pravi trenutek, da še naprej pritiskamo za dograditev bančne unije. Gospa predsednica, evropski sistem jamstva vlog mora temeljiti na finančni podpori tistim, ki potrebujejo likvidnost, eh, pokritje treba eh, vrzeli. In takšen sistem jamstva vlog eh, in skupne določbe so bistvenega pomena, če želimo imeti skupni sistem sanacije in reševanja bank. Ustrajal bi tudi pri tem, da potrebujemo sistem backstop, eh, sistem varovalnega mehanizma. Gospa predsednica, banke dobro vedo, kaj morajo narediti, da bodo postale rešljive. Veseli me da ekipa, ki je odgovorna za upravljanje z bankami, že dela na tem. Vi prav tako igrate pomembno vlogo pri tem, katere ukrepe predvidevate v naslednjem obdobju, zato da bi zagotovili tesno sodelovanje z zadevnimi akteri. Hvala. Skušala bom odgovoriti na vaše vprašanje. Strinjava se, da tretji stebr bančne unije še manjka, edis mora postati realnost, nažalost. Se tukaj v letih 2017 in 2018 ni kaj dosti premaknilo. Tako da upajmo, da bo zadeva sedaj napredovala. Ustrezni podporni mehanizem, o tem sem že govorila, ja, želimo si, da bi v zvezi s tem zaključili razprave. Ampak naj povdarim, da trenutno razpravljamo o podpornem mehanizmu za enotni reševa, reševalni sklad. Uh, ampak ne v tem trenutku, ampak ob začetku, ob koncu trenutne faze. In pa ne na zadnje, kot ste pravilno povedali, se banke zavedajo dejstva, eh, tudi zahvaljujoč našemu delu, celaj banke dobro vedo, kakšne korake morajo storiti. Mi sodelujemo z bankami v tesnem sodelovanju z nacionalnimi organi, imamo delavnice, ki so posvečene posamičnim temam, eh, postavljamo jim časovnice, poskrbimo za to, da stvari napredujejo in mislim, da je to edini pravi način. Ne morete poslati pismo banki in reči, jaz ne bo še vem, kako vas je moč rešiti in tu je seznam stvari, ki jih morate napraviti. Ne, gre za interakcijo in za stalni nadzor njihovega napredka. Upravičujem se za to zmedo. Kolegi, tudi meni je všeč majica kolegice Maletič, morda je angliškim kolegom manj všeč, ampak vseeno, eh, prosim, da to točko zaključimo v tišini. Brian Hayes. Gospa Koenig, lepo pozdravljeni spet v odboru Ekon. Eh, imam vprašanje v zvezi z Mrel in pa Brexitom. Vem, da ne morete govoriti o Brexitu, ampak vseeno me zanima. Tukaj vlada veliko, veliko negotovosti, obveznosti, ki smo jih že sprejeli v okviru britanskega prava, eh, potem ne bi mogli eh, uveljavljati mrela za britanske banke z evropskim kapitalom. Številne banke pri nas imajo veliko obveznosti, ki so bile izdane v okviru britanske zakonodaje. Z vidika SRB-ja vas sprašujem, ali to preučujete in ali lahko pričakujemo kakšno sporočilo v zvezi s tem, tako da bo odpravljena ta negotovost, drugače bodo uh, banke še vedno uporabljale to možnost tudi po brexitu. Morda bi bilo mogoče, da bi imeli nekakšno ureditev, kjer bi bili priznani tako britanski, kot tudi evropski postopki eh, reševanja. Če to ni možno, pa je morda treba predvideti predhodno obdobje in pa klauzulo uporabi predhodnih pravil. Zanima me, kaj menite o teh bankah, ki imajo veliko obveznosti, ki so bile izdane v okviru uh, britanskega prava. Ja, to je pregotovo najpomembnejše vprašanje v tem trenutku, ki je povezano z Brexitom. Mi smo začeli dialog z bankami. Moramo najprej preučiti, koliko je bilo takšnih obveznosti, ki so bile izdane v okviru britanske zakonodaje. Um, in uh, obseg je kar omembe ureden. Kot ste povedali, verjetno bi bila najboljša rešitev jasna, torej pravna jasnost z klauzulo o uporabi predhodnih pravil, pa tudi z vzajemnim prepoznavanjem odločitev glede reševanja bank. Če ne, če predvidevamo, da bi prišlo do tako imenovanega trdega brexita, potem bi v trenutku, ko bi to postala realnost, to ne bilo več smatrano za eh, MRL, ker ne moremo izvajati naše odločitve o bail-inu, o reševanju. Sedaj imamo novo ureditev za vse nove izdaje. No, seveda, če ni pravne varnosti, potrebujemo pogodbeno klauzulo, kočljiva, kočljivo vprašanje pa bodo že obstoječe obveznice. Dobro, lahko dodamo klauzulo v nove pogodbe, teže je pa dodati klauzulo v obstoječe pogodbe. Tako da trenutno naše stališče je to, da to spremljamo, opozarjamo banke, razumemo, da nekatere manjše banke se sploh ne zavedajo tega problema. Prav tako pa to preučujemo notranje gledano. Preučujemo, kolikšno je obdobje do dospelosti, kako pomembne so te obveznosti za določene banke. Eh, vsi upamo, da bo na voljo prehodno obdobje in da bomo dobili neke pametne uh, in z, torej, rešitve, ki bodo zagotavljale pravno gotovost. Hvala. Še zadnje vprašanje in komentar. Zdi se mi, da so bile vaše besede o pogojevanju pri reševanju zelo modre to pač ni enako kot pogojevanje pri dokapitalizaciji. Imamo dve plasti pogojevanja, 8 odstotkov plus eh, vaša odločitev o strategiji za reševanje. In strinjam se, da je varovalni mehanizem, ta backstop, kredibilen, če eh, je zagotovljena ex Eh, zagotovljeno ex ante pogojevanje in na vas je, da to ocenite, ne pa drugi organi. Eh, vse skupaj bi namreč postalo preveč kompleksno v nasprotnem primeru in to bi seveda vplivalo na učinkovitost tega urodja. Zanimivo je, da ste, se, da ste se dotaknili tudi eh, vprašanja financiranja pri reševanju. Zanima me, če bi lahko kaj več povedali o tem pa še nekaj me zanima. Financiranje, eh, ki služi temu, da se izognemo reševanju. In eh, zdi se mi, da na to malce pozabljamo, kljub temu, da je to eh, prav tako pomembno. Imamo naprimer člen 32 o financiranju, kako se izogniti. Izvotljenju Eh, te klauzule. Kako se izogniti večji problematiki eh, vprašanja financiranja pri reševanju. Hvala za eh, vašo podporo glede kredibilnosti varovalnega mehanizma. To bomo ponavljali in upamo, da bodo to na koncu vsi sprejeli. Financiranje reševanja je še vedno pereča tema. Kot sem dejala, se je razprava ravno kar začela. Sama pozitivno gledam na to, da je Evropska centralna banka začela razmišljati o instrumentu za financiranje reševanja. Se pa strinjam z vami, da je to nekaj, o čemer je treba razmišljati tako pred reševanjem, kot tudi tekom reševanja. Imam idejo, v preteklosti smo videli in zato moramo biti izjemno previdni, da lahko pri financiranju pred reševanjem, s tem, ko nadaljujemo s financiranjem, povzročimo, da postane reševanje bodici, bodisi draže, bodisi eh, bolj zapleteno. To je treba torej upoštevati, eh, ta faza, ko se začne reševanje in ta odločitev eh, o tem, če smo še vedno v položaju, da ohranimo nekega akterja pri življenju in čakamo na zasebno uh, reševanje. Velik finančni instrument za banko v težavi ni nujno vedno uh, rešitev, zato ker prepreči uh, hitro reševanje pozneje. To je pereča tema, težka tema. Da, vprašanje je, če gre naprimer za eh, začasen eh, problem ali pa če eh, se na to vse skupaj konča pri nesolventnosti. Te dve razsežnosti je treba upoštevati. Samo reševanje je kompleksno, razlikovati je treba med tema dvema kategorijama. Problem obstaja in zato je treba to imeti v mislih. Hvala, najlepša hvala za to zelo zanimivo predstavitev. Mislim, da bomo tukaj končali. Želim vam lepe poletne počitnice, sedaj pa to minutni odmor pred glasovanjem.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 kolegi in kolegice. No, seveda je pomembno, da se fotografiramo. So, colleagues, um... Kolegi in kolegice, nadaljevali bomo z glasovanjem. Najprej preizkus glasovalnih naprav, testiramo. Glasujte, prosim. Still some colleagues will can še vedno čakamo na nekaj kolegov in kolegic, ste vsi glasovali, vsaj pri testu morate vsi sodelovati, vsaj tisti, ki ste ustavili glasovalne kartice. Še vedno čakamo na dva kolega, ki sta ustavila glasovalno kartico, ampak nista glasovala. Yeah, yeah, no, ampak na začetku eh, moramo vedeti, koliko eh, članov in članic iz katere politične skupine glasuje, zato eh, testiramo kako vsi glasujete, prosim. No, prav. Konec glasovanja. Um, Sedaj pa začenjamo. Najprej posvetovanje o uspešnem dogovoru v trialogu o konkurenciji. Poročevalec je Andreas Švab, ki želi spregovoriti. Izvoli, Andreas. Najlepša hvala, gospod predsednik, za besedo. Najprej bi se rad zahvalil vam in drugim kolegom, ki so pomagali pri zelo konstruktivnem dialogu v parlamentu, kjer je bil prisoten svet. Mislim, da smo dosegli dober kompromis, dobro ravnoteže, zagotovili smo več eh, neodvisnosti za organe držav članic, zagotovili smo uh, več človeških in finančnih eh, virov in s tem smo okrepili politiko konkurence bi pa rad izpostavil eh, prehodne oziroma umestne eh, ukrepe. Poteka razprava o tem, kako bi lahko naprimer, na področju digitalnega gospodarstva eh, izboljšali izvajanje. Pripravili bomo predloge. Mislim, da smo lahko glede tega zadovoljni. Mislim, da lahko vse skupaj sedaj podpremo. Najlepša hvala, gospod poročevalec, in čestitke, seveda, za dosežen dogovor. Imamo tudi besedilo deklaracije komisije. In to je zadnji kamenček v tem mozaiku. Tega ne bom prebral, ampak mislim, da je rezultat zelo pozitiven. Sedaj pa lahko kar glasujemo o dogovorjenem besedilu v kontekstu medinstitucionalnih pogajanj. Bomo glasovali poimensko. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. 44 za, 4 proti. No, sedaj pa je vse skupaj izginilo, pravi predsednik. No, just because we need... Okay, but he will... No, to je del uh, zapisnika v računalniku. No, bomo videli, koliko ljudi se je vzdržalo. Mislim, da je bilo 44 glasov za, 4 proti in 4 vzdržani glasovi. Čestitke poročevalcu. Sedaj pa poročilo Toma Vanden Kendelareja, skupni sistem davka na dodano vrednost, glede na posebno ureditev za mala podjetja. Predlog se ne bi štiri, kdo je za? proti. Vi ste za. Preverili bomo, preverjamo elektronsko, glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 33. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 35. Za? Proti? Vzdržani? Nisem videl e LS. Preverili bomo, preverjamo 35. Glasujemo. Adopted, but... Mislim, da je sprejeto, ampak bomo videli. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 34 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 36, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 37, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite preveriti? Prav, preverili bomo, preverjamo predlog spremembe 37. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog sprejembe 6. Kdo je za? Kdo proti? Vzdržani sprejet. 39. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 40. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. 41. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Predlog sprejembe 42. Kdo je za? Proti vzdržani. Preverili bomo, preverjamo 42, glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog sprejme 44 za, proti. Preverili bomo 44, glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejet predlog spremembe 46 za, proti vzdržani, zavrnjen, 47 za, proti. Preverili bomo predlog spremembe 47. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis A. Kdo je za? proti. Kompromis A. Tukaj vidim minus. To podpirata samo dve eh, skupini. Prav preverjamo kompromis A. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 51 eh, in 8. Ne, moja napaka, pravi predsednik. To ni ustrezno zapisano v mojem glasovalnem seznamu, ampak to je že pokrito. Smo torej pri 52, kdo je za, proti, preverili bomo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 10, za, proti, vzdržani, sprejet. 54, opravičujem, kdo je za, proti, Preverili bomo, preverjamo 55. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 12, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe 58, 59 in 13, za, proti, vzdržani. Sprejeti so 60 in 14, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeta sta 15, kdo je za, proti vzdržani sprejet, 16 za, proti vzdržani sprejet, 17 za, proti vzdržani sprejet, 18 za, proti vzdržani sprejet, 19 za, proti vzdržani zavrnjen, 20 za, proti, preverjamo, preverjamo predlog sprejeme, 20 glasujemo. Konec glasovanja sprejet. 21, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjen. 22, za, proti vzdržani, sprejet. 23, za, proti vzdržani, zavrnjen. 24, za, proti. Zeleni so proti. Prav, preverjamo, preverjamo predlog srednje 24, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjen z dvema glasovoma razlike. 25 za proti vzdržani sprejet, 26 za proti vzdržani sprejet, 3 za proti vzdržani sprejet. Za proti, preverili bomo, preverjamo 30, glasujemo. konec glasovanja, izenačeno, zavrnjeno, torej 31 za, proti, vzdržani, sprejeto glasovanje o uh, predlogu komisije z izglasovanimi spremembami, poemensko glasujemo. Konec glasovanja. 44 za, 4 proti, 4 vzdržani, čestitke poročevalcu. Besedilo je s tem sprejeto. sedaj pa poročilo Hays o odnosih med EU eh, e in tretjimi državami glede regulacije in nadzora finančnih storitev. Kompromis A za proti vzdržani sprejet, kompromis B za proti vzdržani sprejet, kompromis C za proti vzdržani sprejet, predlog srednje 60 za proti vzdržani, zavrnjen, 61 za, proti vzdržani, zavrnjen, 62 za, proti vzdržani, zavrnjen, 63 za, proti vzdržani, zavrnjen. Izvirno besedilo v delu 2 eh, sprejeto, kompromis D, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis E, za, proti vzdržani, sprejeto kompromis F za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 78 za proti vzdržani sprejeto, kompromis G za proti vzdržani sprejeto, kompromis H za proti vzdržani sprejet, predlog spremembe 89 za proti vzdržani sprejet, 91 za proti vzdržani zavrnjen, kompromis I, kdo je za proti vzdržani sprejet, kompromis J za proti vzdržani sprejet sprejet, kompromis K za proti vzdržani sprejet, 119 za proti vzdržani zavrnjen, kompromis L za proti vzdržani sprejet, kompromis M za proti vzdržani sprejet, kompromis N za proti vzdržani sprejet, kompromis O za proti vzdržani sprejet, kompromis P za proti vzdržani sprejet, za proti vzdržani, sprejet kompromis Q za proti vzdržani, sprejet predlog spremembe 162 za proti, preverili bomo, mislim, da zavrnjeno, ampak preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjen, kompromis R za proti vzdržani, sprejet kompromis Q za proti vzdržani, sprejet kompromis Q za proti vzdržani, sprejet kompromis Q za proti vzdržani, sprejet kompromis Q za proti vzdržani, sprejet kompromis Q za proti vzdržani, sprejet kompromis Q za proti vzdržani, sprejet kompromis Q za proti vzdržani, sprejet kompromis Q za proti vzdržani, sprejet kompromis Q za proti vzdržani, sprejet kompromis Q za proti vzdržani, sprejet kompromis Q za proti vzdržani, sprejet kompromis Q za proti vzdržani, sprejet kompromis Q za proti vzdržani, sprejet kompromis Q za proti vzdržani, sprejet kompromis Q za proti vzdržani, sprejet kompromis Q za proti vzdržani, sprejet kompromis Q za proti vzdržani, sprejet kompromis Q za proti vzdržani, sprejet kompromis Q za proti vzdržani, sprejet kompromis Predlog spremembe 172 za proti vzdržani zavrnjen, kompromis S za proti vzdržani sprejet, kompromis T za proti vzdržani sprejet, kompromis U za proti vzdržani sprejet, predlog spremembe 194 za proti. Preverili bomo, preverjamo 194, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjen. Kompromis v, kdo je za proti vzdržani, sprejet. Predlog srnjembe 200, zadevni del, to je ustni predlog srnjembe. Ne. 200, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjen. 206, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjen. 207, za, proti vzdržani. Preverili bomo, preverjamo 207, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen z enim glasom razlike. 208 za, proti, e LS, nisem vas videl, spreto. Kompromis dvojni ve, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. 212, kdo je za, 212 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverili bomo prav, preverjamo, glasujemo. No, potem pa ste za. Videl sem namreč minus. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis X, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Predlog sprejem je 220 za proti, vzdržani zavrnjen, kompromis eh, Y za proti vzdržani sprejet, predlog se med 230, kdo je za proti vzdržani sprejet, 231 za proti, preverili bomo 231, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Izvirno besedilo v 24. Eh, odstavku za, za, nišče noče izvirnega besedila, proti, vzdržanje prav sprejeto, navedbe 1 eh, do 8, kdo je za, proti, preverili bomo, preverjamo navedbe 1 do 8, glasujemo. No, moja napaka, pravi predsednik napačno sem razumel, da ste proti, konec glasovanja, no, seveda sprejeto. To ni najbolj sporno, te navedbe. Potem pa predlog spremembe ena, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, dve za, proti, vzdržani, sprejet, tri za, proti, preverili bomo, preverjamo, konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis Z za proti vzdržani spred, kompromis AA za proti vzdržani spred, preglasovanje med deset, kdo je za proti vzdržani sprejet, kompromis AB za proti vzdržani sprejet, kompromis AC za proti vzdržani sprejet, predlog sprejembe 16, kdo je za proti vzdržani zavrnjen, 18 za proti vzdržani sprejet zavrnjen, kompromis AD za proti vzdržani sprejet, predlog spremembe 23 za proti, preverili bomo. Preverimo 23, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 25 za proti vzdržani sprejet, 26 za proti vzdržani zavrnjen. 27 za, proti, vzdržani. Zavrnjen 28 za, proti, vzdržani. Preverili bomo. Glasujemo. Konec glasovanja. 26 proti zavrnjeno, kompromis AE za proti vzdržani sprejet, predlog spremembe 33 za proti vzdržani zavrnjen, 34 za proti. Preverili bomo. Preverjamo 34, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen izvirno besedilo v uvodni izjavi G, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, preglasovanje 38 za, proti, vzdržani, sprejet, glasovanje o besedilu z izglasovanimi spremembami, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. 46 za, 4 proti 2 vzdržana glasova. Čestitke poročevalcu. Prišli smo do konca. No, prišli smo do konca glasovanja, seveda, kar pomeni, da moramo sedaj prekiniti sejo do 15 čez 5, ko nas čaka izmenjava mnen z gospodom ministrom Hartjegom Lögerjem, predsednikom Ekofina in avstrijskim ministrom za finance. Prekinjamo torej sejo za 35 minut. Hvala.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 Spoštovane kolegice in kolegi, med nami lepo pozdravljam avstrijskega ministra za finance, gospoda Hartviga Lögerja, ki kot veste je tudi predsedajoči Ekofinu v tem polletju. Hvala, ker ste sprejeli naše povabilo, da nam predstavite prioritete avstrijskega predsedstva pristojnosti odbora Ekon, ki je dokaj široko, kot veste, in zajema vrsto ključnih elementov, ki so bili v srčju razprave v zadnjem delu razprave na Evropskem svetu, eh, Evroskupina, Ekofin. Skratka, zelo me veseli, da imamo to priložnost za izmenjavo mnen z vami. In čeprav razumem, naj bi v vaš nagovor, zdaj je celoten nabor vaših prioritet in pa tudi dejstvo, da smo zdaj v zaključni fazi so odločanja, kar zadeva trialoge o bančnem svežnju, tako da lahko povem, da je pred vami kot predsedstvom kar veliki ziv, kot eh, pogosto proti koncu mandata prihaja do odločanja, kumulacije kar eh, velike količine zakonodajnega dela. To je seveda veliko dela v smislu količine, ampak tudi kvaliteta je še kako pomembna in zato zelo cenimo, zelo pozitiven in eh, odprt oziroma odkrit način, kako se vaše predsedstvo loteva dialoga s parlamentom. To cenimo tudi zato, ker nismo bili strašno zadovoljni s tem, ko smo v zaključku, v sklepih Evropskega sveta prebrali, čež, da je splošni pristop sveta pomembnejši od uh, stališč parlamenta oziroma, da je to tisto, kar naj bi služilo kot izhodišče, konec koncev, kot sem dejal na začetku trialoga, gre za postopek soodločanja, ena plat predstavlja evropske državljane. Evropski parlament, to je druga plat predstavlja Evropske vlade, torej svet, tako da resnično cenimo, da ste omenili to odprtost, odkritost eh, kot eh, pomeno načelo delovanja v teh trilogih. Seveda je prezgodaj govoriti o detaljih, ampak eh, ta pozitiven načelni pristop vsekakor zelo cenimo. Kot rečeno, bančni svežen, Unija kapitalskih trgov, veliko ključnih zakonodajnih dosjejev, vključno z dosjejem Invest EU. Tako da, kot rečeno, želim vam vse dobro pri teh velikih izzivih eh, v smislu vodenja in usmerjanja stališč sveta na teh področjih. Tudi mi kot parlament želimo biti kar seveda konstruktivni, pragmatični, pripravljeni na pozitivne kompromise, kajti Evropa potrebuje odločitve potrebujemo. Zaključek številnih pomembnih dosjejev, pomembno je tudi, da naredimo napredek v ban, na področju bančne unije, na področju usmerjanja investicij v smer rasti, tako da sem kar optimističen in sem pripričan, da nam bo uspelo skupaj doseči uspešen rezultat. Hvala lepa, zdaj pa vam z veseljem predajam eh, besedo. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči spoštovane poslanke in poslanci tukaj v Evropskem parlamentu. Zelo me veseli, moram reči, da me resnično veliko čast in veselje, da lahko nastopam tu pred Evropskim parlamentom, pred odborom za gospodarske in denarne zadeve. E, torej prvi krat, eh, tudi kot, eh, prvi krat kot minister v avstrijski vladi, ki predseduje tej formaciji sveta in veseli me, da lahko danes upravimo razpravo o tej tematiki tretji krat eh, v zgodovini ima Avstrija priložnost voditi predsedstvo na evropski ravni in prepričani smo, da nam lahko uspe in da nam tudi bo uspelo skupaj tudi z vašo pomočjo zaključiti vrsto zakonodajnih pobud v teh šestih mesecih našega predsedovanja. Uvodoma bi rad izrazil tudi zahvalo predhodnemu bolgarskemu predsedstvu, ki je v prvi polovici leta 2018 uspelo obravnavati in zaključiti številne teme, številne dosjeje. Eh, prišlo je do pozitivnega napredka, pri nekaterih tudi do zaključka. V naslednjih šestih mesecih je naša namera osredotočiti se na štiri težišča na področju gospodarstva in financ. Kot je predsedujoči že dejal, si bomo mm, vsekakor prizadevali za bistven napredek na področju izpopolnitve bančne unije. S tem v zvezi bomo peljali naprej tudi dosje Unije kapitalskih trgov. Druga pomembna prioriteta je poglobitev gospodarske in denarne unije na podlagi predloga komisije. Tretje področje v osnovi učinkovitejša in pravičnejša obdavčitev na evropski ravni. In četrta prioriteta, tudi pomemben vidik, sicer proračun za leto 2019, proračun EU za leto 2019, tudi to je tema, ki jo želimo uspešno zaključiti v tem polletju preden se lotim posameznih prioritet, mi dovolite, da podam tudi upogled in pregled trenutnega stanja gospodarstva v Evropi. Mi kot Avstrija smo v okviru našega predsedovanja v splošno pozitivni situaciji in to ocenjujemo širom EU. Gre za pozitiven razvoj gospodarske konjunkture v primerjavi z 2017, mislim, da smo vsekakor na najvišji ravni rasti BDP-ja posameznih držav članic in celotnega evroobmočja v zadnjih letih in vse bomo storili za to, da z ukrepi na evropski ravni poskrbimo za stabilizacijo in ne nazadnje tudi trajnost teh gibanj. Skupaj smo v zadnjih letih uspeli doseči to, da smo težavna leta gospodarske in finančne krize uspešno prebrodili. S tem smo prispevali k pozitivnemu razvoju dogodkov na trgu dela, prav tako beležimo bistveno izboljšeno stanje, kar zadeva zadolženost držav in proračunske premankljaje, tako da tudi tu ocenjujemo kot zelo pozitivno dejstvo, da vse države članice Evropske unije z jasnimi reformnimi ukrepi to stabilizacijo in ta pozitiven razvoj dogodkov lahko eh, tudi beležijo. Vendar lepa ugotavljamo, da ostaja pred nami. Vendar je še kar eh, zajeten nabor izzivov, ko gre naprimer za vprašanje zasebne in javne zadolženosti. Tu so potrebni dodatni koraki. Sicer pozitivno gibanje na trgih dela eh, vseeno pomeni, da v nekaterih državah EU, eh, e sploh kar zadeva brezposobnost med mladimi, stvari ostajajo še vedno preslabe, ta brezposlenost je previsoka in tudi kar zadeva banke, kar zadeva slaba posojila, tudi tu mislim, da so potrebne še izboljšave. Obenem se moramo zavedati tudi dejstva, da preomenjena rast, ki je seveda pozitivna, ne predstavlja nekaj, kar lahko neomejeno služi kot nosilec te dinamike, te gibanj. Namreč tudi mimo teh eh, denarno-političnih impulzov potrebujemo ukrepe, ki bodo poskrbeli za to, da bo Evropska unija lahko na nekih trajnostnih, vzdržnih temeljih nadaljevala s, s temi pozitivnimi gibanji. Na mednarodni ravni so napetosti kar zaostrene, nekateri govorijo celo o trgovinski vojni na globalni ravni, zadeve eskalirajo, prihaja do razmaha protekcionizma na globalni ravni in poleg tega vidimo pojav, ki je ob enem izziv, ob enem pa priložnost, namreč prihaja do izredno hitrega tehnološkega napredka po ene strani, po drugi strani pa na evropski ravni beležimo demografske premike, demografska gibanja, ki pomenijo, da moramo ravno zdaj te pozitivne pogoje, ki jih nudi konjunktura, izkoristiti za reforme tudi na tem področju. Zdaj je treba izkoristiti trenutek in tu z veseljem tudi citiram srečanje Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada v letošnjem letu, kjer je bilo rečeno, da je takrat, ko sije sonce, pravi trenutek za popravilo strehe. In to mislim, da še posebej velja tudi za razmere v Evropski uniji. Kar zadeva bančno unijo, to je tema, ki je za nas prioriteta, to je konec koncev najpomembnejši element na katerega se osredotočamo in tudi tu bomo storili vse za to, da tudi v programu zniževanja eh, tvegan poskrbimo tudi za porazdelitev tvegan in da tu naredimo pomembne korake naprej. Imamo tudi načrt, tako imenovani roadmap iz 2016, kjer so predvideni posamezni koraki, posamezni ukrepi na tej poti. No in tudi tu smo na podlagi preteklih odločitev Evropskega sveta ustrezno podlago. Po eni strani imamo jasne spernice za politična pogajanja o evropskem jamstvu za vloge in to je področje, kjer želimo doseči napredek pod našim predsedovanjem, ampak podarek, kot rečeno, želimo dati ukrepom za zmanjševanje oziroma boljše obladovanje tveganj. Pozdravljam, da so se že začeli trialogi z Evropskim parlamentom glede tako imenovanega bančnega svežnja, kjer so ukrepi za zniževanje tveganj prav tako pomembna prioriteta vseh odeležnih in upam, da nam bo uspelo tudi na tej točki skupaj vsega, konstruktivno še pred koncem tega leta ta svežen dejansko tudi potrditi. Še eno pomembno na tem področju je nedvomno predvidni okvir za zniževanje obsega slabih posojil eh, in za preprečevanje slabih posojil v prihodnosti in zato želimo tudi predloge z tega področja tekom našega predsedovanja popeljati v smer napredka. Dopolnilno k temu je ena naših prioritet tudi vzpostavitev enotnega backstop mehanizma za SRF in na tem področju smo junija na Eurovrhu že sprejeli sklep, da naj ta mehanizem backstop omogoči tudi ESM, ki zato ponuja ustrezno podlago. No, tu bomo tesno sodelovali s eh, predsedstvom Evroskupine in tu vsekakor računamo na uspešen rezultat našega predsedovanja na tem področju do konca leta. Pri tematiki bančne unije je tu tudi tema visokih stroškov za čezmejne transakcije v evrih znotraj EU in tudi tu želimo doseči dogovor s parlamentom, kar zadeva ta dosje, da lahko to tematiko uspešno zaključimo pod našim predsedovanjem. Unija kapitalskih trgov, tudi to je zelo pomemben vidik, če nasplošno govorimo o poglobitvi evropskega sodelovanja na področju kapitalskih eh, trgov in inštrumentov na tem trgu. Tu gre za to, da zagotovimo večjo raznolikost virov financiranja, gre tudi za to, da omogočimo izboljšanje, še posebej v smislu dostopa MSP-jev do financiranja in eh, novih modelov financiranja. Predpostavka je tudi ta, da naj bi bilo v okviru uredbe o evropskih tržnih infrastruktur, infrastrukturah doseči izboljšanje še posebej za najmanjše akterje, eh, v smislih imamo predvsem stroške za medsebojno eh, poravnavo. Potem je tu tudi tematika PEP, torej vse evropskih pokojninskih sistemov, tudi tu želimo narediti korak naprej in mislim, da imamo priložnost, da uspešno poskrbimo za to, da bomo zagotovili zdravo konkurenco med ponudniki pokojninskih produktov širom EU in eh, poleg tega menimo, da lahko omogočimo tudi številne prihranke z usmeritvijo sredstev v dolgoročne investicije. In eh, tu je pomembno poskrbeti za ustrezno, kvalitetno izvajanje teh ukrepov. To bo tudi ena od naših prioritet. Prav tako je pomembno, da se lotimo čezmejne prodaje. To je še posebej pomembno za čezmejno prodajo investicijskih produktov. To imamo potencijale, ki še niso v polni meri izkoriščeni in tudi to želimo dati v ospredje. Gospodarska politika in koordinacija gospodarskih politik nasplošno eh, povedano, no tu je kar nekaj dosjejev in ukrepov, pri katerih nas čaka delo in tu bo potrebno dati pomembno podarek na delo stabilnost in konvergenco v posameznih državah, članicah, to bo treba obdržati pred očmi. Na tem področju želimo poskrbeti tudi za spoštovanje pakta stabilnosti in rasti in eh, tudi zagotoviti boljše izvajanje priporočil za posamezne države iz eh, Evropskega semestra. Tekom našega predsedstva bo prišlo do tudi začetka evropskega semestra za leto 2019 in eh, tudi pripravo priporočil za države evroobmočja. Prav tako nameravamo nadaljevati z delom na tistih predlogih, ki zadevajo reforme, ki jih morajo izvesti države članice in s tem v zvezi želimo predvsem slediti predlogu, ki je še danes zelo prisoten v smislu trialoga in sicer gre za krepitev proračuna za program reform, podpore reformam kot razumem, je že prišlo do nekega preliminarnega dogovora, kot razumem iz današnjih razprav, in zato bomo stvorili vse za to, da eh, pravočasno in ustrezno tudi to temo zaključimo. Poleg tega bomo obravnavali tudi predlog komisije v zvezi z programom za podporo strukturnim reformam in eh, na področju institucionalnih, eh, upravnih in strukturnih reform želimo doseči napredek. Na področju obdavčitev, kjer je pomembno več učinkovitosti in pravičnosti, kar zadeva obdavčitev na evropski ravni, tu si bomo prizadevali za to, da predvsem na področju transparentnosti davčnih sistemov ustvarimo ustrezno podlago v proračunih držav članic, pomembni so ukrepi za to, da se po eni strani ognemo škodljivi davčni konkurenci med državami, predvsem pa želimo dati povdarek preprečevanju davčnih goljufij in eh, izogibanju davkom. To je zelo pomembna eh, tematika za razvojem novih tehnologij in s tem v zvezi seveda prihaja do globalizacije določenih tematik in zato je potrebna posodobitev določenih eh, davčnih pristopov. Osrednja prioriteta s tem v zvezi v okviru našega predsedovanja bo tudi obdavčitev digitalnega gospodarstva. S tem v zvezi imamo predlog, eh, ki ga je komisija objavila konec marca. Po eni strani gre tu za opredelitev digitalnega kraja poslovanja. Tu je potrebno voditi razpravo naprej na ravni EOECD. Poleg tega imamo tudi predloge, kar zadeva obdavčitev dobička, torej umestne obdavčitve eh, dobička. To se nam zdi zelo pomembna tematika, Prihodni teden imamo prvo konferenco na visoki ravni na Dunaju, kar razumemo kot prvi korak v smeri iskanja rešitve za obdavčitev digitalnega gospodarstva. Tu bo treba vložiti veliko energije v to, zaenkrat še nimamo dokončnega stališča sveta, bomo pa vsekakor tudi neformalni ekofin na začetku septembra izkoristili za napredek na tem področju. Že omenjena posodobitev DDV-ja, kar zadeva poenostavitev poenostavitve za MSP-je in eh, tudi ukrepe za boj proti goljufijam. Mm, to sta tudi dve temi, kjer želimo razseči napredek. Poleg tega želimo opredeliti tudi enotno osnovo za obdavčitev dobička pravnih oseb. To je pomembna prioriteta za naše predsedstvo in tu bomo poskušali doseči kar se da široko zastavljeno uh, skupno davčno osnovo, da bomo imeli na koncu opravka z ustrezno in delujočo davčno osnovo na evropski ravni. Na koncu ne povem še, da je enako pomembno tudi seznam nekooperativnih držav na področju obdavčitve. To je seznam, ki ga moramo analitično peljati naprej osnovo, ki jo imamo zdaj, se nam eh, zdi, da razumemo kot ustrezno izhodišče za nadaljevanje, nadaljevanje boja proti davčnim goljofijam in utajam. Že sedaj beležimo pozitivne učinke tega seznama, številne države z celotnega sveta so se pridružile temu modelu, vsekakor pa mi želimo zelo aktivno, se pravi proaktivno nadaljevati delo na podlagi tega inštrumenta, da bomo na ta način tudi na globalni ravni lahko ukrepali kar se da uspešno. Glede proračuna EU za leto 2019, po eni strani gre za izvrševanje proračuna za leto 2018. Pomembno je, da to uspešno pripeljemo do pozitivnega zaključka. Pomembno je, da imamo ustrezna sredstva na voljo za to, da se financirajo te prioritete. To je pomembno tudi z vidika pogajanj o proračunu za leto 2019 na podlagi smernic, ki smo jih sprejeli na svetu ECOFIN februarja 2018. Na tej podlagi torej se bodo vodila pogajanja, že jutri imamo prvi krok hm, tristranskih pogajanj, kjer bomo poskušali opredeliti tudi stališče sveta, kar zadeva proračun za leto 2019 in upamo, da nam bo uspelo obrnavati tudi stališče parlamenta in eh, da se potem lahko septembra začnejo pogovori na tej skupni podlagi. V zaključek ne povem, da nas zelo veseli, da imamo zdaj priložnost tekom tega našega tretjega predsedovanja svetu obravnavati tako številne teme, tako pomembne teme v sicer splošnih pogojih, ki predstavljajo določen pritisk, eh, potekajo namreč še vedno pogajanja o brexitu, po drugi strani vlada tudi zavest, da v začetku prihodnega eh, leta prihajajo evropske volitve, volitve Evropski parlament, zato je pomembno, da storimo vse, kar je v naši moči, da čim več teh tematik uspešno zaključimo v tem polletju, pod našim predsedovanjem in v prihodnih mesecih se veselim eh, uspešnega in upam, da plodnega sodelovanja. Hvala lepa. Hvala, hvala lepa za to zelo celovito predstavitev. Zdaj pa začenjamo z našimi poslanci, prvi od Markaras. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod vezni minister, kolegice in kolegi. Najprej prisrčna hvala in dobrodošli tu v odboru za gospodarske in znarne zadeve. Hvala za to predstavitev. Danes eh, imamo. To posebno zdaj je tudi Andreas Trajhl, eh, cel dan eh, pri nas in eh, spremlja eh, delo našega odbora, tudi njega pozdravljam tu. Mi vsekakor pozdravljamo te prioritete Evrops, eh, avstrijskega pardon, eh, predsedstva, se pravi izpopolnitev bančne unije, tu ne gre zgolj za sistem EDIS, ampak gre tudi za delitev tvegan, oziroma razporeditev tvegan in pa nižanje tvegan. Drugo pomembno področje je vprašanje denarne in gospodarske unije, kljub vsem prizadevanjem, evro še vedno ostaja edina svetovna valuta eh, brez eh, lastnega, lastne eh, proračunske, fiskalne in davčne politike. In zato vas sprašujem, kako avstrijsko predsedstvo vidi to vprašanje, kako gledate na različne umestne rešitve ki smo jih morali najti hitro zaradi finančne krize, kako zdaj to prenesti v evropsko zakonodajo, torej ESM in prelevitev tega v Evropski denarni sklad ali pa eh, prelevitev fiskalnega pakta v evropsko pravo. Ali avstrijsko predsedstvo meni, da proračun za evroobmočje predstavlja sestavni del evropske? Eh, celovitega proračuna in kakšno je vaše stališče glede lastnih sredstev, omenja se digitalni davek in zanima me tudi, kako gledate na strukturne reforme v, član, v nečlanicah evroobmočja. Glede davčnega svežnja, o tem bo govoril kolega Niedermayer, kajti imamo poseben odbor, ki obravnava davke, ne le v smislu boja proti izogibanju davkom, kajti kot vemo, se ta tematika prenaša tudi na naš odbor. Proračunske razprave v avstrijskem državnem svetu se je izkazalo, da se le majhen odstotek priporočil za posamezne države v polni meri dejansko izvaja v državah članicah in zanima nas, kaj boste storili za to, da se stanje na tem področju izboljša. Ja, hvala lepa in hvala za ta prva vprašanja. Če smem to dopolniti še s temo bančne unije, iz razprave v svetu ECOFIN in tudi iz eh, razprav v, v svetu nasploh, eh, vidimo, da gre za nekakšen postopen pristop, ko gre za prvi in drugi stebr. Eh, to bo bistvo preomenjenega roadmapa, to je pomembno, mm, pomembno pojasnilo s tem zvezi. Vemo, da imamo tudi znotraj sveta, različne pristope glede tega, kako in do kakšne mere naj bi poenotili minimalizacijo eh, tvegan in eh, porazdelitev tvegan. Skupaj s komisijo smo zdaj pripravili alternativno pot, ki nam eh, ponuja možnost, da tudi na politični eh, ravni ta tretji stebr na tem področju tudi obravnavamo in tu bomo prispevek Avstrije vsekakor ponudili in v okviru našega predsedstva želimo to tematiko pripeljati do soglasja v svetu. Eh, verjamem, da nam bo uspelo doseči pomembne korake na področju minimalizacije tvegan in kot rečeno upam, da bomo skupaj z vami lahko poglobili tudi našo pogled v stališče parlamenta. Kar zadeva denarno in gospodarsko unijo, predlog komisije iz decembra lanskega leta vsebuje vrsto tematskih povdarkov. Na tem področju je prišlo do prioritizacije mm, tematik, po eni strani izpopolnitev bančne unije, o čem je že bilo govora, potem v drugi tematik, v, drugem, v drugi fazi ESM, eh, najprej backstop mehanizem za enotni reševalni sklad, to je potrebno še konkretizirati, to tako želimo in bomo storili. Tu vidim možnost konkretizacije v okviru našega predsedstva, to vsekakor vidim kot možno. Potem je tu nadaljni razvoj, se pravi razširitev inštrumentov v smeri evropskega predsedstva denarnega sklada. To se mi zdi realna rešitev, kajti iz ESM-a mislim, da lahko zadeve popeljemo v to smer. Vsekakor bo potrebno voditi razpravo, ki bo trajala tudi onkraj našega predsedstva, se pravi, ko gre za eh, fiskalne eh, pristojnosti prej smo že govorili o podpori reformam. Tu v svetu beležimo dokaj mm, različna stališča v smislu, do kakšne mere naj bi zagotavljali reformno podporo zahtevo oziroma na predlog Francije in Nemčije, zdaj vidimo, da bo potrebno razčistiti, kako to tudi vsebinsko pozicionirati, kar zadeva strukturne reforme, kar zadeva izvrševanje priporočili semestra, kot sem dejal, vodoma si bomo prizadevali za to, da vsebinsko poiščemo tiste definicije, tiste ukrepe, ki jih potrebujemo za uveljavitev teh priporočil. Danes ne morem potrditi tega podatka, ki ste ga, ki ste ga vi omenili za Avstrijo, bom pa z veseljem to preučil in vam podatek posredoval naknadno. Hvala lepa. Tolmačenje bomo imeli na voljo do 18.30 točno, tako da moramo biti zelo strogi glede eh, časovnice, sicer nekateri ne bodo prišli do besede, prosim, da omejite vprašanje na dve minuti, odgovore na tri in potem, potem prvem krogu mislim, da ko bomo zaključili ta prvi krok eh, prčnih skupin, lahko gremo dalje. Prvonž Berez. Eh, Hvala lepa. Omenili ste ustanovitev nekakšne varovalne mreže za ESM mm, e oziroma za Evropski reševalni sklad. Eh, prej smo imeli pogovor z Elke König iz tega eh, sklada, ki pravi, da vsekakor potrebujemo mehanizem, kjer se odločitev sprejema zelo hitro. V svetu trenutno ni eh, ravno želje potem, da bi ta mehanizem spremenili v skupnostni mehanizem. Prav tako ni neke volje, vsaj mi je ne beležimo, o tem, kakšna ne bi bila nova struktura upravljanja. Kaj nam lahko poveste, kako si vi predstavljate eh, upravljanje mm, tega varnostnega mehanizma, tega backstop mehanizma v primeru reševanja bank, kajti v takšnih primerjih potrebujemo hitre odločitve, tu je treba mobilizirati nacionalne parlamente, ampak zdi se, da stvari ne gredo v to smer. Govorili ste o Evropskem denarnem skladu, mi raje govorimo o Evropskem stabilizacijskem skladu in uh, nemško-francoska izjava, o deklaracija ne govori o evropskem denarnem skladu, tako da predlagam, da to pustimo ob strani, kajti tisti, ki se ukvarjajo z denarno monetarno politiko v Evropi, eh, to razumejo kot nalogo ECB. Eh, govorite tudi o davkih, o tem ste spregovorili kot o nekakšnem seznamu želja, ampak eh, seveda mm, to vsekakor mora biti sestavni del. Eh, predstavitvi nekega predsedstva. Ampak zanima me, koliko se lahko angažirate, da boste sledili predlogu parlamenta, ker je poročanje po posameznih državah, kateri datumi so predvideni za mm, delovne skupine, kakšna je vaša natančna časovnica za to, da bomo na tem področju tudi dosegli rezultate, da torej zadeve deblokiramo, kajti žal bolgarskemu predsedstvu to ni uspelo. Ja, vielen Dank auch äh, für Hvala lepa za vaše vprašanje. V zvezi z ESM oziroma načela upravljanja, torej ali gre vse skupaj v smeri razvoja Evropskega denarnega sklada. Razumeti moramo, da so v razpravah v svetu nekatere države jasno povedala, povedale, da zaradi formalno-pravnih parlamentarnih ureditev nekaterih držav eh, pač obstaja ta blokada. Eh, ne bo možno k malu spremeniti model upravljanja v smeri eh, tega inštrumenta si bomo pa še naprej prizadevali za rešitev skupnega upravljanja, eh, nekega skupnega podpornega mehanizma oziroma eventuelno tudi Evropskega denarnega sklada. Vse te možnosti bomo izkoristili. Eh, vidimo funkcionalnost rešitve skupnega podpornega mehanizma in v osnovi tudi Evropskega denarnega sklada. Namenoma uporabljam ta izraz, kajti to je izraz, ki ga je predlagala tudi komisija. V tem smislu se bo naše predsedstvo prizadevalo za nadaljne razprave o tem. Kar se tiče osnov za posamične države. Tukaj obravnavamo dosje, ki bo verjetno napredoval v razpravah. Primarno bomo v zvezi s tem vodili dvostranske pogovore, zato da bomo preostale države članice prepričali v smiselnost tega predloga. Upam, da bo avstrijsko predsedstvo imelo možnost premakniti trenutno politično vzdušje v svetu, seveda pa vam ne morem v tem trenutku ničesar obljubiti, ali vam bo to uspelo tekom našega predsedovanja ali ne. Hvala, Karolin Nahtigal. Thank you, Chair, and also thank you, Minister hvala in hvala ministru, da je danes za nami. Imam dve kratki vprašanji. Najprej, kakšno je stališče vašega predsedstva, ko gre za sklad za um, reševanje bank in pa tudi v zvezi z dosej Emir in pa Refit? Tukaj obstaja nek uh, občutek nujnosti. Parlament se v tem trenutku pogaja o teh dosejih. Zato me zanima, če tudi vi smatrate to kot nekaj nujnega in če menite, da bo možen dogovor še v času vašega predsedovanja. In pa še pod vprašanje. Vidim, da vas zanima področje digitalizacije. Želela bi vas opozoriti na CCP, tukaj smo se mi prizadevali za to, da bi vključili kibernetsko sled v ta dosje. Kakšna so vaša stališča o tem? Je kibernetska varnost eh, pomembna tema za vas? Je to visoko na vaši agendi? Upam, da. Ja, ich äh, beginne bewusst auf. No, uh, začel bom pri vašem drugem vprašanju, če dovolite. Pri obdavčevanju digitalnega gospodarstva imamo zelo širok spekter. Gre za dve pomembni tematski področji, ki se jim moramo posvetiti, zato da bi omogočili uh, um, pravično obdačevanje digitalnih podjetij na evropski ravni, pa tudi na globalni ravni. Morda bi lahko prehodno obdavčili tudi storitve v, uh, na digitalnem področju. To je lahko umestna rešitev. Uh, bomo pa skušali digitalna podjetja mm, uporabiti kot osnovo za obdavčevanje. No, seveda si želimo, da bi to obdavčevanje bilo pravično. To je seveda povezano tudi z kriptopremoženjem, z kriptovalutami. V številnih evropskih državah imamo s tem v zvezi negativne izkušnje in želimo zagotoviti, da bomo po eni strani imeli urejen regulativni okvir, ki pa bo istočasno vsega, omogočal tudi nadaljni razvoj teh novih poslovnih modelov. Seveda je tukaj pomembna tudi tema varnosti. Eh, seveda treba je upoštevati tudi eh, primere kibernetskega kriminala. O vsem tem bo treba razpravljati. V prej omenjeni delovni skupini sem prejšnji teden razpravljal povedal, da bomo obravnavali tudi te teme. Kar se pa tiče ukrepov v zvezi z reševanjem in sanacijo bank, mi bomo vse naredili za to, da bi napredovali na področju unije kapitalskih trgov. V zvezi s tem bomo obravnavali tudi omenjene doseje, uh, eh, Refit, Emir. Tukaj že imamo dobro izhodišče eh, glede na trenutna tveganja. Izhajam iz tega, da bomo do decembra prišli tudi do dogovora o ukrepih za zmanjševanje tveganj. Thank you. Molly Scott Cato. Molly Scott Cato. Thank you very much, Chair. So I noted that uh, in your remarks you didn't include V vaših pripombah niste govorili o trajnostnem financiranju. To ni vaša prednostna naloga. Čeprav je komisija uh, jasno podarila svoje navdušenje na tem področju. Upala sem, da bomo v zvezi s tem kaj dosegli še v den, trenutnem mandatu. Uh, zeleni smo zadovoljni, za trenutnim napredkom. Eh, poročilo v parlamentu kaže tudi, da obstaja tukaj široka podpora skupin v zvezi s tem. Zato tudi vprašanje. Ali se nameravate zavezati tej agendi, bo to ena izmed vaših prednostnih nalog, predvsem ali podpirate predlog SRB, da bi predvideli oglične stresne teste za banke, ki imajo sedež v Evropski uniji. Ali si boste prizadevali za politični dogovor o predlogu komisije v svetu in drugič, ali lahko računamo vašo podporo pri eh, predlogu eh, komisije v zvezi z razkritjem tvegan na področju trajnostnega razvoja. Äh, allgemein geantwortet auf diese Fragestellung. Wir haben hier eine Ja, tukaj uh, gre za skupno osnovo, s tem se ukvarja tudi Ministrstvo za trajnostni razvoj v Avstriji. Uh, seveda bomo tukaj spremljali razvoj dogodkov, um, spremljali bomo predloge in aktivnosti v zvezi z trajnostnim financiranjem. Tukaj vidimo nekaj priložnosti tudi v okviru evropskih kapitalskih trgov. Verjetno bomo tukaj lahko poskrbeli za prave korake naprej. Na svetu ECOFIN smo slišali predstavitev v zvezi z eh, tem in eh, prav gotovo vidim možnost, da bi naše predsedstvo na tem področju pozitivno prispevalo. Hvala, Dimitris Papadimulis je naslednji. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni, gospod minister. Opazil sem, da ste bili precej specifični, ko ste govorili o ciljih avstrijskega predsedovanja, zlasti, ko gre za zadeve, ki so v vaši pristojnosti. To vem zato, ker predstavnica avstrijskega predsedstva v odboru v regiji mm, ni povedala nič kaj konkretnega. Eh, pri vas pa je bilo drugače. Torej bom tudi jaz zastavil konkretno vprašanje. Vaš cilj je ambiciozen, želite dokončati bančno unijo, želite posebej poskrbeti za napredek pri tretjem stebru bančne unije. In če želimo odpraviti zamude na tem področju, moramo razpravljati o zmanjševanju tvegan in o porazdelitvi tvegan. To je treba obravnavati skupaj, ne ločeno. Drugič, gospod Centeno je rekel, da da bi morali podpreti ESM eh, oziroma da bi morali ta mehanizem okrepiti, eh, ga spremeniti v sklad, ki bo upravljan na evropski ravni. ESM bi moral odgovarjati tudi Evropskemu parlamentu, ne samo nacionalnim parlamentom. Če želimo doseči dogovor o proračunu, boste morali pojasniti, kakšni so vaši cilji. Boste ustrajali pri stališčih Avstrije kot države članice, češ, da je predlog komisije preveč ravnodušen in da bi morali proračun skrčiti. Parlament ima diametralno nasprotno stališče. Menimo, da niti predlog komisije ni dovolj velikodušen kako gledate na predloge v zvezi z novimi lastnimi viri. Potem, eh, govorili ste tudi o izogibu obdavčevanja. Eh, kako lahko zagotovimo tukaj bolj pravično konkurenco med mm, posameznimi podjetji? Ja, vielen Dank auch für die Fragen. Ich merke, dass noch. Hvala za vaša vprašanja vidim, da je še veliko energije za nadaljne razprave. Še enkrat ste omenili tretji stebr bančne unije. Res je, tukaj si bo naše predsedstvo prizadevalo za napredek razprav. Sem pa povedal tudi to, da je v interesu eh, sveta, pomembno upoštevati roadmap iz leta 2016. Treba je obrati ustrezno taktiko pri zmanjševanju in porazdeljevanju tvegan. Tukaj potrebujemo neko širšo osnovo. Videli smo pozitivni vsebinski razvoj na področju ukrepe za zmanjševanje tvegan, tudi na področju eh, slabih posojil imamo dobro podlago za nadaljno razpravo, eh, tudi ko gre za eh, upoštevanje stališč parlamenta. In uh, vesel sem, da bi lahko na tem področju dosegli določene rešitve še pred iztekom leta. No, v drugi polovici leta bomo v svetu začeli razprave o tretjem stebru in sicer politične razprave. Tukaj bo treba napredovati, seveda pa je potrebno predtem uh, eh, zaključiti svežen zmanjševanja tvegan. Potem še uh, eh, ESM in pa upravljanje tega. Eh, torej, tudi države, ki imajo določeno parlamentarno odgovornost, morajo imeti še naprej imeti to možnost. Se, vsi bomo pa v svetu uh, prizadevali za nadaljni razvoj eh, področja upravljanja. Vendar pa bo zato verjetno potrebna daljša razprava, zato da bo dosežen napredek. Hvala, Barbara Kapel. Eh, Hvala, gospod predsedujoči, gospod minister. Vesela sem, da se danes pri nas v odboru Ekon. Vi ste zelo konkretno predstavili prednostne naloge avstrijskega predsedstva in to so seveda tudi teme, s katerimi se ukvarjamo tukaj v odboru. Smo se s tem uh, ukvarjali že v preteklosti, sedaj in pa v prihodnosti. Rekli ste, da je uh, vaša prednostna naloga tudi bančna unija, da je treba slediti načrtu iz leta 2016, ko gre za zmanjševanje tvegan. Mi uh, obravnavamo določene teme za zmanjševanje tvegan, imamo um, razprave o MRL-u in pa tudi dosje o bankah. To obravnavamo v trialogih. Zato me zanima, mm, kakšen bo tukaj vaš pristop. Potem še druga tema za zmanjševanje tvegan, MPL. Morda bi lahko kaj več povedali o strategiji sveta v zvezi s tem. In pa še tretja tema zmanjšanja tvegan, skupni podporni mehanizem. Danes smo tukaj gostili gospo König iz eh, SRB-ja in eh, to je bila pomembna tema naše razprave. Predsedstvo bi moralo določiti kriterije za skupni um, podporni oziroma varovalni mehanizem, backstop, e, in da je treba poskrbeti za strožjo pogojevanje in za sofinanciranje. Um, se pravi, s 60 milijardi evrov naj bi financirali uh, ta podporni mehanizem. Zanima me, kakšno je stališče sveta o tem. Um, potem še uh, ob obdavčevanje digitalnih podjetij, potem tudi specifična priporočila za države. 9 odstotna naj bi bila stopnja izvajanja. To je vsekakor pomembna tema in tukaj potrebujemo konkretne predloge, kako okrepiti izvajanje specifičnih priporočil za države. Potrebujemo Eh, programe, za strukturne reforme. Na ta način bi lahko pomagali številnim državam, kjer je stopnja izvajanja nizka in eh, tudi tukaj mislim, da bi lahko dosegli dobre rezultate v mandatu. Potem napredovanje bančne unije in pa še Emir in Refit, to je v zvezi z. V zvezi s tem potekajo trialogi. Gospod predsedujoč je prekinil poslanko. Hvala lepa za vaše vprašanje naj se navežem na bančno unijo. Mislim, da smo tukaj na dobri poti, da bi napredovali pri pomembnih točkah, ki ste jih omenili v vaši izjavi. Pri svežnju o zmanjšanju tvegan smo dosegli pomemben napredek. Tudi v razpravi v svetu obstaja široko skupno stališče, Eh, deloma bomo morali eh, okrepiti razpravo v zvezi s tem, zato da bomo dosegli sklepe v zvezi z kazalniki in nekaterimi drugimi temami, ki ste jih omenili. Slaba posojila. Tudi tukaj imamo dobro skupno izhodišče. Istočasno pa je treba pojasniti, da je treba pojasniti, v kolikšni meri bomo določili posamične referenčne vrednosti oziroma v kolikšni meri bomo lahko upoštevali razvoj, pozitivni razvoj iz preteklih let. Potem še podporni mehanizem, mislim, da je to vprašanje še nekoliko zgodaj. Težko je to kvantificirati oziroma pričakovati kakšne številke v zvezi s tem v svetu. Trenutno potekajo pogajanja in uh, naloga našega predsedovanja je tudi to, da določimo to definicijo konkretnega zneska. Minut, so... Hvala, ostaja nam 15 minut, tako da bomo morali zbrati vprašanja. Najprej Ludek Niedermayer hvala, hvala ministru, da je prišel k nam. Eh, cenim vašo zavezanost davčnim vprašanjem. Eh, imam nekaj vprašanj v zvezi s tem, kako je to napovedal gospod Karas. In sicer sprašujem vas, kakšno je stališče avstrijskega predsedstva do stališč odbora takse. Mi smo bili nekoliko presenečeni, Eh, ob nepripravljenosti bolgarskega predsedstva, da bi z nami razpravljali o tem. Upam, da bo avstrijsko predsedstvo nekoliko bolj komunikativno in odprto, ko gre za to, da boste torej obrali nek drugačen pristop. Eh, zanima me, če imam tukaj prav. Potem omenili ste nekaj pomembnih dosejev, CCTB, potem reforma DDV-ja. Cenim eh, vaš. Eh, vaše ambicije tukaj, ampak eh, te zaveze so bile nekoliko preveč abstraktne, nismo videli nobenih vidnih rezultatov. Zanima me, kako boste odpravili trenuten dos, zastoj pri teh dosjeh in ali boste razmislili tudi o možnosti okrep, uh, okrepljenega sodelovanja pri teh dosjeh. Hvala lepa, Poltank. Hvala, lepo pozdravljeni, gospod Löger. Eh, tudi jaz imam vprašanje v zvezi z obdavčevanjem. Kratek bom. Vi imate odlično okno priložnosti, da eh, poskrbite za nekaj sklepov in odločitev na področju obdavčevanja. In upam, da bo vaše močno in pragmatično predsedstvo uspelo tukaj poskrbiti za premik imam specifično vprašanje v zvezi z eh, obdavčevanjem digitalnih storitev in pa v zvezi z pomembno digitalno pristojnostjo. Je, tukaj gre torej za srednjeročno in pa dolgoročno rešitev. Parlament je že povedal, da si želi definicije digitalne prisotnosti, digital presence. Uh, na mesto stalnega sedeža. To mora biti neka strukturna reforma. In pa še obdavčevanje digitalnih storitev. Ehm, ali se vam ne bi zdelo smiselno, če se svet ne bi dogovoril samo o kratkoročni rešitvi, ampak tudi o dolgoročni rešitvi, verodostojni rešitvi? Treba je doseči dogovor o tem, kako naj bi izgledala strukturna rešitev na tem področju. Hvala hvala, bili ste kratki, tako da mislim, da imamo dovolj časa za odgovore ministra. Imate na voljo, da odgovorite na ti dve vprašanje v zvezi z obdavčevanjem. Hvala za vprašanja. Uh, naj odgovori na vaše vprašanje v zvezi z odborom takse. Ja, verjetno lahko o teh temah razpravljamo tudi v odboru Ekon. Ehm, bom pa z veseljem razpravljal z Otmarjem Karasom o tem, o kakšnih temah bi lahko razpravljali v odboru takse. Skušali bomo tukaj najti neko rešitev. Omenili ste slepo ulico na področju uh, ehm, CCTB-a. -CC Vemo, da o tem razpravljamo že dolgo časa. Eh, no, mislim pa, da obstaja možnost, da bi s pomočjo intenzivnih razprav tukaj dosegli pomemben napredek. Eh, in eh, zavestno smo to določili za prednostno nalogo našega predsedovanja, da bi torej na podlagi CCCTB-a prišli do nekega skupnega rezultata. No, vi ste omenili to okno priložnosti, priložnost, ki bi jo naj imeli za to, da se zauzamemo za določene pragmatične rešitve. E, ja, tukaj smo pozitivno motivirani. Omenili ste digitalno prisotnost oziroma definicijo tega. Ja, v zvezi s tem poteka intenzivno delo na evropski ravni. Um, razprave v zvezi s tem potekajo tudi v OECD, omenil sem eh, konferenco na visoki ravni, ki je potekala prejšnji teden na Dunaju, tam so bili prisotni pris, eh, predstavniki OECD-ja, tako da skušamo nekako poskrbiti za neko globalno definicijo uh, na tem področju. No pa še obdačevanje digitalnih storitev. Uh, res je tukaj treba izkoristiti ta zagon. Upam, da bomo uspeli doseči široko soglasje v svetu v zvezi s tem. Eh, istočasno pa moramo biti previdni eh, pri prehodnem obdavčevanju. Ne smemo nekako prejudicirati razprave o nadaljem obdavčevanju eh, dobička digitalnih podjetij. Hvala lepa, Sigfrid Murasan. Just in the beginning of your introductory remarks, you have spoken about protectionism. Gospod minister, na začetku ste govorili o protekcionizmu in tveganjih, ki izhajajo iz tega. Zanima me, kakšen je tukaj načrt avstrijskega predsedstva, kako se boste na to odzvali, kako boste poskrbeli za to, da bo Unija ostala enotna in kakšne uh, kakšni so vaši načrti za trgovinska pogajanja z našimi partnerji. In pa še eh, drugo vprašanje, nadaljni razvoj ekonomsko-monetarne unije, potencijalna fiskalna zmogljivost za, evropsko, za območje evra. Um, morda bi lahko bolj natančno odgovorili našemu kolegu Otmarju Karasu. Kakšen bi bil eh, obseg delovanja te zm, fiskalne zmogljivosti, kakšen bi bil fir financ, financiranja, zakaj bi, potreba, zakaj bi porabili sredstva? Uh, kako bi to zmogljivost financirali in kakšno vlogo bi predvideli za države, ki še niso članice evroobmočja, vendar pa so zavezane temu, da se bodo pridružile evru, ko bodo enkrat izpolnile kriterije. Hvala lepa, še Alfred Sand. Gospod minister, to, kar je zapisano v programu avstrijskega predsedstva, je nekoliko bolj konkretno kot to, o čem ste govorili danes. Sicer ste rekli, da bo se pri bančni uniji avstrijsko predsedstvo osredotočilo na zmanjševanje tveganj, kajti to je uh, predpogoj za uh, eh, nadaljne ukrepe, ko gre za porazdelitev tveganj. Ampak potem imamo predsednika ECB, Marija Dragija, ki je nedavno izjavil. Da smo na področju zmanjševanja tveganj dosegli svoje uh, cilje in da se lahko zato začnemo ukvarjati za ukrepi za porazdelitev tvegan. Ali ni tukaj nekega protislavja? Ali se vam ne zdi, da bi lahko to spodkopalo solidarnost med evropskimi državami? Potem tukaj je omenjen še en problem, trgovinski presežki, ki jih ustvarjajo nekatera evropska gospodarstva. Če tega ne bomo uh, uh, uravnotežili, ne bomo upoštevali naših lastnih sklepov na področju makroekonomskih ravnovesij. Kako bo avstrijsko predsedstvo se odzvalo na ta problem? Ko gre za trgovinske presežke, potrebujemo večjo solidarnost evropskih držav. Potem drugo vprašanje. Ekonomske, cene, ekonomske ocene kažejo na to, da se gospodarska rast eh, nadaljuje um, v večini držav, ampak ta dobra novica ima tudi nekaj negativnih posledic. Podatki, ki jih je nedavno objavil Eurostat, kaže na to, da. Um, Um, se je nakupna moč uh, v nekaterih državah članicah zvišala? Ali menite, da bi morali razširiti ukrepe za to, da bi zvišali kupno moč in da bi s tem uh, povečali naklonjenost ljudi do Evropske unije? Sven, izvoli. Ähm, Gospod minister, še eno vprašanje o zahteva po poročanju večjih podjetij. Vi ste rekli, da boste v zvezi s tem eh, opravili nekaj dvostranskih pogajanj. Um, v vašem programu se to sploh ne pojavlja. Običajno bi bilo, da bi imeli delovno skupino v, sveti, v, zve, v svetu v zvezi s tem. No, glede na to, da je parlament močno podporil ta predlog, ali bi lahko um, morda razmislili o tem, da bi sestavili takšno delovno skupino v svetu, s tem bi se izognili. Eh, vtisu, da eh, tukaj nekako mešate vaše neutralno stališče kot predsedujoče države in pa stališče Avstrije kot eh, države članice. Hvala. V zvezi z protekcionizmom. Mm, in pa. vprašanjem v zvezi z trgovinskimi presežki in pa napadi strani Amerike. Omenil sem, da tukaj obstaja velik izziv na globalni ravni. Um, prišlo je do trgovinske vojne, ki izhaja iz protekcionizma. Ko gre za trgovinske teme, svet ECOFIN tukaj nima neposrednih pristojnosti. Seveda pa nas skrbi, kakšne posledice bo to imelo za splošni razvoj gospodarstva v Evropi. Upam, da bomo tukaj lahko nekako um, ostali pri skupnem stališču na evropski ravni. Kar se pa tiče predloga komisije v zvezi za eh, poglabljanjem EMU-ja, um, tukaj vidimo velike možnosti. Želimo, da bi napredovali na tem področju, tudi ko gre za prenovo ESM. Preučujemo tudi predlog Nemčije in Francije. Ta se nam zdi dober, lahko bi prispeval k večji stabilnosti, vendar pa bo treba poskrbeti za dodatne razprave v svetu. Razumeti moramo kaj točno bi naj bile pristojnosti te zmogljivosti. Kar se pa tiče bančne unije, omenili ste temo solidarnosti. Z vidika solidarnosti je treba dokončati drugi steber na področju zmaševanja tvegan. To je treba jasno in transparentno formulirati. Rekel sem, da tukaj obstaja pozitivni razvoj na nekaterih področjih na evropski ravni, recimo, ko gre za izboljšanje posamičnih kazalnikov. Istočasno pa tukaj obstaja tudi potreba po dodatnih pojasnilih v zvezi z kazalniki in pa um, osnovami za meritev kazalnikov. No, bi pa povdaril, da v ekofinu nisem zato, da bi zastopal avstrijsko stališče. Mm, skušali bomo delovati kot posredniki za to, da bomo eh, lahko napredovali pri določenih pomembnih temah in pa še specifična priporočila za države. Tukaj ne gre za to, da bi forsirali naše stališče. Eh, zauzemamo se za to, da bi korak za korakom skušali doseči skupno stališče. Je pa seveda pomembno tukaj sodelovati tudi na globalni ravni z eh, partnerji kot je OECD. Tudi to bomo skrbno spremljali. zato da bomo izboljšali posredovanje podatkov v zvezi z specifičnimi priporočili za države. Ja, ampak boste se zauzeli za to delovno skupino pri svetu ali ne? Ja, eh, delovna skupina je zadnjič v zvezi s tem zasedala junija in na podlagi rezultatov te delovne skupine se bomo potem odločili na nadaljnih korakih. Thank you eh, for the exchange. Najlepša hvala za to izmenjavo mnen. Mislim, da je bila uporabna. Izkazalo se je, da nas čaka veliko dela. Rad bi izpostavil tudi to, da je nujno napredovati pri številnih področjih. Cenimo konstruktiven pristop, ampak cenili bomo tudi odločnost za korak naprej pri tem dosegu. Sam uh, imam raje ustno različico programa v primerjavi s pisno. Zmanjševanje tveganja in eh, porazdelitev tveganja gre sta z roko v roki, tako kot je pisalo tudi v časovnem načrtu. Hvala za vaš angažma, da konstruktivno sodelujemo. Uh, pri Edisu in tudi pri sistemu backstopa. Eh, to se je pokazalo tudi v naši razpravi z Elke König. Če si želimo sistema backstop in ne programa, potem mora biti vse skupaj kredibilno. Drugače bo to program, ne backstop. Pogojevanje pri backstopu je 8 odstotno in eh, organ za reševanje definira eh, pogoje in to je tudi podaljšanje njihove eh, pristojnosti. Tolmači bomo sedaj prekinili s tolmačenjem, kot je bilo obrazloženo na začetku sestanka. Them, we need to give them a credible uh, tool. Finally, uh, I think uh, we just got a few minutes ago the